Meine Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen, darf ich Sie herzlich zur Sitzung. Spoštovane kolegice in kolegi, lepo vas pozdravljam na današnji seji. Gospa Marsten bo danes z nami in pogovarjali se bomo o Afriki, zlasti o Sodanu in o Južnem Sodanu. Govorili bomo tudi o predstavniku Albanije, to je minister za evropsko integracijo in pa s predsednikom parlamentarnega odbora za evropsko integracijo. Tukaj gre za približevanje Albanije in Evropske unije. Zelo smo hvaležni, da imamo danes priliko za to izmenjavo mnen. 8. maja je zasedal od, odbor za človekove pravice in priredil izmenjavo mnen s posebnim predstavnikom za človekove, kolegico, za kolegom za človekove pravice. Kolegica Andrikijene je poročevalka v zvezi s tem. Svet. namerava junija imenovati posebnega predstavnika in sicer ga bo imenoval Svet za zunanje zadeve. Ker pa je to nujna zadeva, bi vas eh, radi prosili, da bi hitro postopali in najprej bi morali na podlagi izvornega besedila in pa delati na podlagi četrte angliške različice. Rok za predloge sprememb mora biti potem 16. maj ob 12. če želimo še vplivati na to besedilo tako da bomo potem 24. maja lahko imeli glasovanje v odboru. In mislim, da je to nujna zadeva. To bi lahko potem eh, opravili v hitrem postopku na plenarnem zasedanju, razen če se bo proti oglasilo 40 poslancev. Naj izrazim. da ne bo mogel biti prisoten, takrat, ko bomo danes obravnavali moje lastno poročilo. Razlog eh, je volivni rezultat o Nemčiji in vzdušje v eh, moji eh, politični stranki ni najbolj navdušujoče in zato moram pohiteti na sestanek predsedstva naše stranke. Seveda boste nedvomno razumeli to situacijo. Dokument sem vam pa predložil in želim, da hitro postopamo. Povabim vas, da bi do naslednjega ponedeljka podali svoje ustne ali pisne predloge sprememb in potem bomo imeli v ponedeljek v Štrasburgu priliko, da o tem razpravljamo. Neposredno zatem pa bi potem lahko dokončali, dokončali osnutek in ga preposlali in eh, potem eh, bomo obravnavali predlog sprememb. Če se strinjate s tem postopkom, potem ne bo prišlo do zamude. Niste bili ravno v pomoč v tej točki do sedaj. In sedaj sem pač v položaju, v katerem sem. Gospode Kajzer, beseda je vaša. Veronik. Hvala lepa. Mislim, da je to tehnično vprašanje, gospod predsednik. Slišala sem datume 6. maj, 24. maj. Ali je to sedaj junija? 16. torej. Dobro. Hvala. damit einverstanden, dass wir so. Se strinjate s tem, da tako postopamo? Še enkrat se moram opravičiti. Ampak eh, vedno znova se dogajajo žalostni trenutki v politiki. Gospod Kozačev pa bo prevzel predsedovanje tej seji. Hvala lepa. Kozačev, Kozačev. Zdaj ima Kozačev. So colleagues, good afternoon. Spoštovane kolegice in kolegi, tudi sam vas lepo pozdravljam. Lepo pozdravljam našega gosta. Naslednja točka na dnevnem redu je izmenjava pogledov s eh, gospodom Nikolasom Vestkotom. On je direktor mm, eh, Evropske službe za zonanje delovanje za Afriko. Govorili pa bomo o strategiji za Sudan, Južni Sudan in pa o zadnjem razvoju v Zahodni in Centralni Afriki. Z nami pa je tudi gospa Marcen. Pogovarjali se bomo torej o evropski strategiji, da bi spodbujali mir in pa govorili bomo o tem, kako bi se lahko izognili konfliktu, ki je videti pereč. Zelo je pomembna Evropska služba za zunanje delovanje. To je zelo pomembno v očeh Evropskega parlamenta in slišali bomo eh, tudi, eh, kaj se dogaja v Zahodnji in Centralni Afriki. Govorili bomo o Maliju, Demokratični republiki Kongo in pa o Centralni Afriki in pa o eh, Gvineji Bisav. Evropska unija se zelo zanima za mir in stabilnost v tem delu Afrike, pa tudi za regionalni razvoj in pa za razvoj na vseh drugih področjih. Najprej bi dal besedo našemu evropskemu posebnemu predstavniku oziroma posebni predstavnici, gospe Marcen. Ali pa bi vi prvi želeli spregovoriti? Aha, dobro. Torej, prvi bo dobil besedo gospod Veskot. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej bi se rad opravičil kolegom, ki so bili tukaj prejšnji teden, sam pa se žal te seje nisem mogel odeležiti. Zato smo danes nekoliko razširili dnevni red. Tako da bodo lahko danes prisotni tudi tisti člani parlamenta, ki želijo več informacij o Zahodni in centralni Afriki. Danes poteka svet za zunanje zadeve, eh, vključno za ministri za razvoj. To bo potekalo kasneje, danes pa povdne in za razpravo o razvoju se jim moram kasneje pridružiti. Gospod predsedojoči, podal vam bom kratek uvod o razvoju v zahodni in pa centralno, centralni in južni Afriki. Potem pa bom predal besedo Rosalind Marcen, ki bo zlasti poročala o Sudanu. Potem pa bova oba na razpolago za vprašanje. Kriza na, v afriškem rogu vam je znana. Kriza, ki je izbruhnila v zadnjih mesecih v Zahodni Afriki, pa je nova. Sedaj razvijamo naš odgovor. Pravzaprav izhajamo iz samega začetka. Govoril bom o Gvineji Bisau in o Malju, ampak ne samo o teh dveh državah. Potem je tukaj še Sahel, Položaj tukaj je zelo krhek že kar nekaj časa. Evropski interesi so tukaj precejšnji, kajti eh, bojimo se terorizma in pa ugrabitev. Tukaj se dogaja tudi tihotapljanje z ljudmi in drogami. In glede na to, da je naš interes kar precejšen, smo razvili strategijo za Sahel in pa to strategijo eh, je sprejel svet za zunanje zadeve. Strategija je bila dobra, ampak dobili smo jo nekoliko prepozno, kajti v Sahelu in pa zlasti v Maliju so se stvari hitro odvijale in to je samo potrdilo dejstvo, da je položaj zelo krhek. Predlagali smo določene ukrepe, ki pa bi jih bili morali uvesti že pred kakšnimi tremi leti, zato da bi se izognili sedanjemu položaju ampak sedaj smo, kjer smo. V Bamarkovu, en mesec nazaj, je prišlo do a, mutilacije vojakov. North, je prišlo do upora tvaregi in so se uprli in pa džihadisti in ti so pravzaprav, slednji so pravzaprav prevzeli nadzor. Eh, vlada ne deluje več v severnem delu države. Na jugu pa je prišlo do puča in eh, vlada je to zatrla. Regionalna organizacija eh, se je hitro odzvala in tako so uvedli sankcije, da bi prepričali vojaško hunto, naj preda oblast nazaj tranzicijski civilni vladi, kar bi vodilo k volitvam, ki so bile načrtovane za maja. Ampak zadeva se bo preložila za eno leto, dokler se položaj ne pomeri. Ta prehod, ta tranzicija pa ostaja problematična in pogajanja še vedno trajajo o vlogu vojske, o senagu in pa o odnosi, njihovih odnosih za prehodno vlado, ki jo vodi nekdani predsednik skupščine Tavore in pa gospod Diara, ministerski predsednik, to je začasni ministerski predsednik. Evropska unija še naprej nudi svojo pomoč. Če bo prišlo do sporazuma za progresivno za ta progresivni eh, prehod. In če bo zagotovljeno, da bo vlado prevzela civilna stran, potem bomo eh, postopoma začeli znova uvajati našo pomoč, da bi zagotovili ta prehod. Če pa vojska ne bo želela vrniti moči civilnim oblastem, oblasti civilnim oblastem, potem bomo razmišljali o uporabi člena 96 sporazuma iz Kotonuja, kar pomeni da, pomeni, da bomo prekinili sa pomočjo do točke, ko, bo, uh, v, ko se bo vrnila civilna demokratična vlada. Naše stališče tukaj je posebno jasno. Izrazili smo ga da IKS-a. Pred kratkim so imeli vrh, da bi se pogovarjali o tem. In to smo sporočili tudi oblasti in v Bamakovu. Če tudi se bodo na jugu dogovorili za tranzicijo, bo položaj na severu še vedno zaskrbljujoč. Kaj ti? Videti je, da bo težko a, ohraniti oziroma postaviti civilno vlado na miren način. EKOS je sprožil pogajalski postopek in videli bomo, ali bo prišlo do napredka. Če se bo to zgodilo, bo to v redu ampak obstajajo številne skupine, zlasti Al-Kaida v Magrebu in druge skupine, ki se seveda ne zanimajo za nikakršne pogajalske rešitve, ki bi omogočile vladavino eh, prava v severnem Malju. Torej, lahko bo prišlo do položaja, ko bo potrebno nasilo eh, uvesti eh, oblast. ECOS ima možnost, da pošlje enote, ki bi lahko pomagale vojski v Maliju, da bi eh, zagotovili red na severu. Ampak kot rečeno, dokler ne bo eh, vlade na jugu, potem je težko načrtovati, kaj bodo naslednji koraki. Prejeli smo prošnjo ECOS-a, da naj nudimo finančno pomoč. Če bi uh, vlada v Maliju prosila za eh, to pomoč, za to, da bi zagotovili eh, red eh, po celi državi. Lahko smo odgovorili samo znotraj virov, ki jih imamo. In enkrat, ko, ko bo enkrat jasno, s katero vlado imamo posla in kakšen bo mandat teh sil v stand-by oziroma v pripravljenosti, katere naj bi Evropska unija financirala, takrat se bomo odločili. Potem pa Gvineja Bisao kriza je daljša in globja. To so številni dejavniki v politiki te države, ki so privedli do nestabilnosti v zadnjih dveh desetletjih. Tukaj so etnične razlike, obstajajo razlike med civilno in vojaško oblastjo in pa eh, zelo eh, močna je korupcija in pa tih obtapljanje drag. Člen 96 kotonujskega sporazuma smo že uporabili v naših odnosih za Gvinejo Bisav. Upali smo, da. Up, imeli smo veliko upanja za predsedniške volitve. Sedaj je za nami prvi krok, čakamo drugi krok. In upamo, da bomo dobili civilno vlado, ki bo imela dovolj legitimnosti, da bi se, da bi se lotila eh, varnosti in pa boja proti eh, korupciji. Voja, vojska pa se boji, da bo posledica teh eh, volitev dejansko civilna oblast in morda bi lahko priredili puč in lahko bi tudi pregnali civilne politike z izjemo tistih, ki bi jih podprli in lahko bi napovedali, da, bo, da bodo uvedli enoletno prehodno obdobje, po katerem bodo vrnili možnost civilni oblasti. Ekos je predlagal 600 vojakov pripravljenosti za to, da bi podprli civilno vlado in da bi zagotovili vrnitev demokracije v tekom predsedniških volitev vojaška hunta, ki ima nadzor v tej državi, ni sprejela teh eh, pogojev. In sedaj je prišlo do zastoja. Ta hip obstajajo številne angolske enote, sile, ki podpirajo reforme varnostnega sektorja. Misang je skupina, ki to počne. Hunta je zahtevala, da se umaknajo. Ekos se je strinjal, da bi se morali umakniti, ampak samo, ko bodo sile Ekosa eh, njih lahko nadomestile. Položaj ostaja nejasen. Kot sem dejal, pomoč Evropske unije je ustavljena skladno z 96. členom. Gospodarski položaj v državi ni tako slab, kot je bil v Sahelu. kajti v Sahelu je prišlo do resne uh, humanitarne krize zaradi velikega pomankanja in suše. Ampak v Gvineji Bisao se gospodarski položaj slabša, banke so se zaprle, uh, majhne trgovine so zaprle, eh, predelki se ne morejo prodati. Torej, približuje se velik uh, humanitarni problem tudi v tej državi. Evropska unija še naprej v Sahelu zagotavlja humanitarno pomoč in eh, tako poskušamo zadovoljiti takožne potrebe, pa ne glede na to, ali uporabljamo eh, takožno pomoč za vlade ali ne. V obih državah je položaj zelo nejasen. Smo v tesnih stikih z ECOSom, ne samo s to organizacijo, tudi z drugimi, ampak kar se tiče. Torej, v stiku smo tudi z Mauritanijo in z drugimi eh, državami, sodelujemo pa tudi z Združenimi narodi. Naj na hitro omenim še položaj v dveh drugih državah v Afriki, kjer pa je bil razvoj ugodnejši v Malaviju. Predsednik Mutarika je nenadno umrl za veliko noč. Joyce Benda, podpredsednik, ki bi moral takoj prevzeti predsedstvo, Tudi podporniki Emita Rukasa so bili proti zato, ker, ker Joey Spider je bil, uh, je bil vržen iz stranke. A, Evropska unija sodeluje z Ameriko, z Združenimi, Združenimi narodi in tako naprej. In, um, Vojska Malavija je dejala, da bo podprla ustavo, ne pa predsednikovega brata. To je vodilo k prehodu. Sedaj, sedaj. Ustavna, ustavni krizi so se izognili in sedaj se vlada lahko začenja ukvarjati z resnimi uh, problemi, s katerimi se predsednik v preteklem letu ni mogel ukvarjati. Potem pa še Zimbabve. Evropska unija se je odločila, da bo odpravila februarja nekaj omejevalnih ukrepov. Povabili smo tudi ministerski tim, ki je sestavljen iz treh eh, poležnih strani. Povabili smo jih v Brusel, srečali so se z visoko predstavnico, dogovorili smo se za pot naprej in o ukrepi 96 bomo še naprej razmišljali. Julija pa bo Evropska unija ugotovila, ali je bilo dovolj napredka za to, da pri izvajanju nove ustave in pa pri naslednjih volitvah, ki so načrtovane za naslednje leto. Torej ugotovili bomo, ali je bil dosežen napredek za to, da bi omejili omejevalne ukrepe. Ampak obstaja pozitiven dialog in videli bomo, v kakšnem položaju bomo julija. In za konec naj omenim še Demokratično republiko Kongo. Nova vlada je bila končno oblikovana in sicer po volitvah v preteklem letu, to je tehnokratska vlada. Kar spodbudno je, da sedaj so ljudje, s katerimi se lahko pogovarjamo in s katerimi se lahko pogovarjamo o ponovnem začetku evropske pomoči na najbolj učinkovit način. Največji izzivi so na vzhodu države. Eden nekdanjih upornikov je bil vključen v vojsko kot del spravnega postopka in ta se je znova vrnil na teren, zapustil pogajanja. In a, videli bomo, kakšen bo dialog med, med vlado Demokratične republike Kongo in pa med a, uporniki. Sedaj pa bom dal besedo moji kolegici, ki bo poročala o Sodanu, kjer se je položaj v zadnjih tednih strahovito poslabšal. Heglik so eh, zasedli predstavniki Južnega Sodana. Evropska unija je zelo zaskrbljena in znova sodelujemo z mednarodnimi partnerji, zato da bi rešili ta problem. Zlasti je pomembno, da je mednarodna skupnost soglasno oziroma da sprejme soglasne odločitve. Tako da obi strani pripravimo k temu, da se vrneta za pogajalsko mizo. Pritisk mora ostajati. Vključenje varnosti sveti združnih narodov in pa eh, Afriška unija. In strinjali, ob, obi strani so se strinjali za načrt in pa Evropska unija še naprej izvaja pritisk na obi strani, da bi se vrnili k pogajanjem. Hvala lepa. kako je povedal Nik, je Evropska unija zelo zaskrbljena, zato ker so se napetosti na meji med Sudanom in Južnim Sudanom tako povečale. Južni Sudan okupira Heglik, kjer je veliko nafte. Mednarodna skupnost, vključno z Evropsko unijo, je to obsodila. Van Rompuy je klical predsednika Salva Kirja iz Južnega Sudana zato, da bi se južnosudanske sile takoj omaknjale z tega območja. Visoko predstavnica je tudi obsodila zasedbo Heglika in tudi bombne napade na območje v Južnem Sudanu strani Sudana. 23. aprila smo razpravljali o tem. Južni Sudan je takrat že umaknil svoje sile iz Heglika svet pa je pozval obe državi, da se takoj nekata napadati, neposredno ali preko posrednikov, in da umakneta svoje osebje iz območja ABA in da se ne provocirata, da se poskusita vzdržati tudi zlim besedam. Pozvali smo tudi Afriško unijo in visok odbor, ki ga vodi predsednik Mbeki. Sodelujemo z Združenimi narodi in drugimi mednarodnimi partnerji za to, da poskrbimo, da bosta obe vladi sprejeli tiste korake, za katere smo se dogovorili. 24. aprila je Afriška unija v svetu za mir in varnost pripravila načrt. Ta načrt je bil tudi objavljen. V načrtu pa so predstavljeni jasni koraki za to, da bi dosegli mir in da bi se strani spet začeli pogajati. Ta načrt je sprejel in podprl tudi Varnostni svet Združenih narodov 2. maja v resoluciji 2046. Evropska unija je to toplo sprejela To je resolucija sedmega poglavja in po našem mnenju je to velik diplomatski dosežek. Obenem je to tudi lep primer tesnega sodelovanja med Združenimi narodi in Afriško unijo. Menimo, da je zelo pozitivno, da smo sedaj dosegli mednarodno soglasje o tem, kaj je treba storiti. Imamo torej jasen načrt, časovnica je predvsej ambiciozna, vse skupaj spremljajo zahtevo v zvezi s poročanjem tako mm, Varnostnemu svetu Združenih narodov, kot tudi Varnostnemu svetu Afriške unije. Vse skupaj spremljajo grožnje, sankcije strani Varnostnega sveta Združenih narodov v okviru 41. člena, če katera od strani ne bo spoštovala pogojev. Ključni cilj Evropske unije sedaj je, da še naprej pritiska na obe vladi, zato da dejansko izvedeta to resolucijo brez odlašanja. Visoko predstavnica je 5. maja podala izjavo v zvezi s tem in Evropska unija bo še naprej tesno sodelovala z predsednikom Bekijem, ki je predsednik, premijejem Melasom in tudi Hajlemen Kirijosom. Obiskala sem Khartoum in Džubo, Sodelujemo pa tudi z pomembnimi regionalnimi in mednarodnimi partnerji, vključno s Kitajsko, Etiopijo, Egiptom, Južno Afriko, Južno Afriko, Turčijo in številnimi drugimi. Seveda pa smo v stiku tudi z posebnimi poslanci iz ZDA, Norveške in Združenega kraljestva. Vlade Sudana in Južnega Sudana sta obe sprejeli resolucijo Združenih narodov in strinjata se s premirjem, ampak doseči moramo, da se bo vse skupaj preneslo tudi v dejanja in da se bodo tako začela tudi pogajanja. Upamo, da bo Bekijev odbor lahko kmalo organiziral srečanje obeh strani v okviru ustreznega mehanizma. Tam bomo govorili o vprašanjih, ki sta pomembni za obe strani. Mislimo tudi, da je zelo pomembno, da takoj aktiviramo vzajemno misijo preverjan na meji. Obe strani sta se načeloma že dogovorili o tem. Misijo bodo sestavljali mednarodni opazovalci in opazovalci iz Sudana in Južnega Sudana. To lahko pripomore k temu, da bo premirje dejansko spoštovano. V zadnjih dneh smo dobili potrditev, da je Južni Sudan umaknil vse svoje sile iz območja ABA in tudi Sudan pozivamo, da stori enako. Trenutne napetosti med Sudanom in Južnim Sudanom so povezane z državama Modrega Nila in še eno drugo. Tam se boji nadaljujejo, boji med severom in jugom se še nadaljujejo. Po našem mnenju moramo doseči politični dogovor, če želimo rešiti ta spor. Resolucija Združenih narodov določa, da morata obe vladi sodelovati s predsednikom Mbekijem in premijerjem Melesom, zato da bi dosegli spravo v okviru okvirnega sporazuma, ki ste ga obe strani podpisali 28. junija lani. Skrbi nas tudi to, da vlada v Sudanu še ni sprejela tripartitnega predloga o humanitarnem dostopu do civilistov oziroma do držav, kjer se spore še nadaljujejo. Prvi korak je, da vlada v Sudanu dopusti humanitarni dostop do vseh civilistov v prizadetih območjih v teh dveh državah. Evropsko unijo skrbi tudi situacija na področju človekovih pravic, tako v Sudanu kot v Južnem Sudanu. V primeru Južnega Sudana nas skrbi predvsem možnost kršitev človekovih pravic strani SPLA. Visoki komisar Združenih narodov Navi Piler je obiskal Južni Sudan pred kratkim, to pozdravljamo in upamo, da bo tudi Sudan kmalo povabil visokega komisarja, da obišče Kartum. Kar zadeva, kar zadeva Sudan, še naprej nas skrbi eh, zapiranje novinarjev in mirnih demonstrantov. Eno od glavnih načel je bilo oblikovanje demokratične vlade, ki temelji na spoštovanju in temeljnih svoboščinah. Evropska unija si seveda želi videti, da se temeljne svoboščine spoštujejo in da se tako v Sudanu kot v Južnem Sudanu vzpostavi demokratična vlada. Predsednik Salva Kir je marca obiskal Brusel in v času tega obiska je potrdil, da se vlada želi pridružiti sporozumu iz Kotonuja. Menimo, da bo Kotonu dobra osnova za razvoj odnosov s Sudanom in vzpostavili bomo lahko tudi dialog v zvezi z temeljnimi načeli iz tega sporozuma – demokracija, pravna država in človekove pravice. Mednarodna pozornost je sedaj mm, osredotočena na odnose med Sudanom in Južnim Sudanom, prav zaradi načrta in resolucije Združenih narodov. Ampak ne smemo pozabiti na Darfur. Varnostne, varnostne razmere v Darfurju sicer niso tako katastrofalne, kot so bile pred nekaj leti, ampak še vedno niso dobre. Zelo veliko je še težav in precej varnostnih incidentov se je zgodilo v zadnjem času. Še vedno ni humanitarnega dostopa do najbolj prizadetih območij, UNAMID pa še vedno ne more neomejeno opravljati svojih dejavnosti. 1,7 milijona ljudi je razseljenih in živijo v taboriščih. To ni normalno. Evropska unija poziva vlado v Sudanu in gibanje za svobodo in pravičnost, zato da bi dejansko izvajali dokument, ki so ga podpisali Jani Julija in da bi od oblasti v Darfurju zahtevali, da začnejo izvajati ta sporazum. V zadnjih štirih mesecih je bil napredek zelo omejen. Sudanska vlada ne želi izpolniti svojih finančnih obveznosti. Razmere so takšne, da jim moramo namenjati pozornost. Hvala. Uh, hvala, gospa Marsden, hvala, gospod Westcott, za to, da ste nam povedali več o tem, kaj se dogaja v Sudanu in v Južnem Sudanu. Sedaj pa dajem besedo gospede Kajzer. Ona je tudi vodja opozorilne misije Evropske unije v Sudanu in v Južnem Sudanu. Hvala. Hvala lepa najprej vprašanje za gospoda Westcota v zvezi z Demokratično republiko Kongo. Omenjali ste Demokratično republiko Kongo. Dobila sem vtis, da ste bili optimistični, polni zaupanja. Če si pogledamo druge države, naprimer Mali in Gvineja Bisao, kjer se dogajajo katastrofe, potem je Kongo prav gotovo manj resna, manj resen problem. Ampak, če želimo govoriti o izvoljeni vladi, vas želim opomniti, kaj se je zgodilo, ko smo skupaj z gospodom Delčevom tam izvajali opazovalno misijo. Volitve so sicer bile organizirane dobro, ampak nekaj nepravilnosti je vse eno bilo. Kar zadeva človekove pravice in aktiviste, ki se borijo za človekove pravice, vemo, da tam potekajo določena sojenja proti tem ljudem, tudi vojaška sodišča so bila sklicana. Vse skupaj naj bi potekalo po pravilih, ampak naprimer nekateri ljudje ne morejo uložiti prizivov na podane sodbe in nasploh so zadeve v zvezi s človekovimi pravicami zelo težke. Če želi Evropska unija ponovno odpreti pogovore in zagotavljati človekoljubno pomoč Republiki Kongo, potem je to v redu, vendar vseeno moramo zahtevati neko mero pogojevanja za to, da dosežemo napredek. V moji skupini, in upam, da se s tem strinjajo tudi drugi, bomo prav gotovo prosili, da bi imeli razpravo o nujnih primerih v zvezi z Republiko Kongo, zato da opozorimo na tiste točke, kjer si želimo doseči napredek. Gospa Marsdam, hvala, da ste se oglasili pri nas in da ste nam predstavili stanje, še posebej v Sudanu in v Južnem Sudanu. Zanima pa me naslednje. Vesela sem, da v varnostnem svetu Združenih narodov vlada soglasje v zvezi s tem vprašanjem. Vesela sem, da imamo končno načrt. Ampak, če pomislimo na to, kakšno je bilo stanje pred letom dni, in kakšno stanje sedaj, potem vidimo, da so se stvari poslabšale in to zelo. Več problemov imamo. Problem državljanstva, problem meje, problem delitve dobička od nafte. Dobro, nekatera vprašanja so bila rešena, ampak državi so skoraj v vojni. Modri Nil nedostopnost humanitarne pomoči do civilistov in tako naprej. Kitajci, Kitajci so pripravljeni tam na mizo dati zelo veliko denarja. To se je vse zgodilo v letu dni, ampak to ni zgodba o uspehu. Zanima me, ali nismo bili dovolj pozorni, nismo bili dovolj odločni. Kakšno je vaše mnenje? Kakšna je vaša ocena zadnjega leta? leta, ki je bilo zelo težko za Sudan in za Južni Sudan. Kaj je mednarodna skupnost naredila na robe oziroma česa mednarodna skupnost ni storila? Ali delamo vse, kar lahko, zato da preprečimo vojno? Želimo si dve samostojni neodvisni državi, ne želimo si pa vojne, zato me zanima, kaj moramo storiti. Še posebej pa me zanima, kakšna je vloga Kitajske Kitajci so ponudili vprašanje oziroma denar za gradnjo plinovoda. Zanima me, kaj menite o tem. Hvala, sedaj pa gospod Salafranka. Hvala, gospod predsedujoči. Tudi mi razumemo, da je situacija zelo občutljiva in resolucija Varnostnega sveta eh, iz 2. maja kaže na nek načrt. Eh, nek eh, potek delovanja, eh, ki ga je prevzela tudi Afriška unija 24. aprila. Gre za to, da se prekinejo sovražnosti, da se prekine bombardiranje in da se ponovno začnejo pogajanja v zvezi s temami, ki jih je omenila tudi že gospode Kajzer. Eh, gre za to, da se določi skupna meja, da se opredeli položaj naftnih nahajališč in tako naprej želimo si sporazuma, eh, ki bo omogočil tudi, da pride humanitarna pomoč v te države. V tem trenutku smo zelo zaskrbljeni. Obe državi sta praktično v stanju vojne oziroma tik predtem in v tem kontekstu me zanima, eh, kakšno je mnenje poročevalcev o možnostih mobilizacije in kakšne so tudi možnosti za humanitarno pomoč Evropske unije, da prispe v te države. E, mislim, da je ta tema zelo pomembna. E, nafta je v teh dveh državah zelo e, pomembna. Mm, prišlo je do pretiranih cen nafte, želim pa še enkrat spregovoriti o možnosti, da se uh, Južni Sudan tudi vključi v sporazum iz Kotonuja. Kakšne so tukaj možnosti? Ta organizacija AKP vključuje tudi obveznosti, kar se tiče človekovih pravic in pa kar se tiče mednarodnega kazenskega sodišča. Sudanski predsednik eh, je tudi vključen v to eh, proti njemu so bile podane obtožbe, da je kršil človekove pravice. In zanima me, ali se razmišlja o možnosti, da se v skupnost AKP vključi tudi Južni Sudan. Potem me zanima, ali bi to lahko bil tudi uh, dodaten element v že tako zapletenih odnosih. Eh, Kakšno je vaše mnenje o tem in hvala, gospod predsedujoči. No. Hvala. Sedaj pa gospa Gomez, ona je vodja delegacije Evropskega parlamenta v Sudanu. Hvala, gospoda Westkota. Moram prav gotovo vprašati naslednje. Vprašanje je v zvezi z drugo največjo državo v Afriki. To je vprašanje v zvezi z Etiopijo. Tukaj Evropska unija zelo veliko stvari pometa pod predprogo. Kaj bomo storili v zvezi z stotinami tistih, ki so zaprti tam, politični zaporniki, še posebej raziskovalni no-, novinarji? Še dva švedska novinarja sta zaprta v Etiopiji. Sedaj pa Zahodna Afrika. Hvala, gospod Westcott, za predstavitev. Povedati želim, da je situacija v Zahodnji Afriki naslednja. Evropska unija ne ukrepa. Zaradi tega so posledice gospodarske, politične in socialne zelo velike. Seveda ni vse v vaši pristojnosti, ampak zanima me naslednje. Ali v Evropski službi za zonanje delovanje razmišljate o tem, da je bila morda napaka, da smo umaknili misijo iz Gvineje, Gvineje Bisao, kajti to bi lahko pripomoglo pri reformi varnostnega sektorja. V Gvineji Bisao potrebujemo več vključevanja, ne manj. Zanima me. Sama sicer menim, tako zanima pa me, kakšno je vaše mnenje. Vzpostavili ste povezave med Gvinejo Bisao, Malijem in potem tudi med različnimi mrežami zločincev v Magrebu in tako naprej. Zanima me, ali bi lahko morda prišlo do vojnega spora med Angolo in Nigerijo preko posrednikov. Moje naslednje vprašanje je v zvezi z Sudanom. Hvala lepa, da ste z nami, gospa Marsden. Mislim, da je bila vaša predstavitev zelo zanimiva. Zanima pa me naslednje. Ali se stvari v smislu upravljanja in človekovih pravic v Južnem Sudanu izboljšujejo. Povabili smo tudi visoko predstavnico, upam, da se bo dejansko oglasila pri nas. Zanima pa me, ali se stvari izboljšujejo ali pa je možnost vojnega spopada izgovor za to, da do izboljšav ne pride. Sedaj pa še komentar oziroma prosim vas za komentar v zvezi z člankom v New York Timesu. Naziv članka je bil Dajte vojni možnost govori pa o Sudanu in Južnem Sudanu, da bi vojna bi bila dobra možnost za to, da bi se rešili Alba Širja, zato ker mm, tam prihaja do velikih kršitev človekovih pravic. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Canak, on je poročevalec za Severno Afriko. Potem pa bomo dali možnost mm, spet za odgovore. Um, Hvala lepa imam tri vprašanja. V dvorano sem vstopil takrat, ko ste govorili o Sahelu, ampak slišali smo veliko zaskrbljujočih poročil o tem, da je v Libiji zelo veliko orožja sedaj bilo poslanega v Magreb, Al-Kaidi. Tam so na oblasti Tuaregi, to je v območju Timbuktuja in severnega Malija zanima me, ali lahko to ozemlje ohrani svoj kvazi neodvisni status. Bi se lahko pojavila Nova Somalija, zato da bi tam imeli usposabljanje za džihadistične teroriste, naprimer, ali sem morda preveč pesimističen. In še eno vprašanje, sicer to ni izključno v pristojnosti Evropske službe za znanje delovanje ali celo Afeta, ampak je povezano za Afriko. Nisem v ustrednjih odborih, ampak vseeno me zanima naslednje. Komisija naj bi uvedla podobne zahteve, kot jih imajo v Ameriki v zakonu Dodd-Frank, to zadeva industrijo za izkoriščanje nafte in naravnega plina, naprimer. Če se bo to zgodilo, bo to vplivalo na občutljiva vprašanja, obenem pa bomo dali možnost tudi Kitajcem, ki se pač s takšnimi vprašanji ne obremenjujejo s takšnimi, kot se mi. Zanima me, kaj Evropska služba za zonanje delovanje meni o tem. Ali smo lahko mi popolnoma pregledni, kako zahtevajo v zakonu Dodd-Frank, ali smo mi lahko tako prilagodljivi, kot so američani. In še za Dane Rosalind v zvezi z Južnim Sudanom. Prebral sem, da imajo zunanjih rezerv samo še za nekaj tednov. Zdi se, da iz juga nafta več ne teče. Sever jih poskuša izstradati ali pa morda ne, ne vem čisto točno, ampak če jim bo denarje zmanjkalo, se lahko morda pojavi resna gospodarska kriza. Ali je to morda razlog za vojaške spore? Hvala. Hvala. Sedaj pa prvi krok odgovorov. Izvolite, naša gosta. Thank you very much indeed. Hvala lepa. Vprašanje gospode Kajzer v zvezi s Kongom. Prav imate, to je zelo krhka država, zelo krhka regija. Boskorn in Ontanga sta spet začela svoj upor in vidimo, kako hitro lahko vse skupaj zdrsne nazaj v vojno zelo pomembno je, da imamo tam koordinatorja, ki se ukvarja samo s to regijo. Rezultate opazovalne misije, ki je vodila gospodine Delčeva, smo si natančno ogledali in jih tudi upoštevamo. Ko govorimo z oblastmi v Republiki Kongo, govorimo predvsem o reformi volilnega sistema v poročilu, ki ste ga pripravili, je veliko koristnih reči, pri katerih bomo ustrajali, da se uvedejo pred naslednjimi volitvami, če jih bomo podprli. Mi lahko seveda pomagamo, seveda pa je treba naša sredstva, naše zmogljivosti skombinirati z njihovo pripravljenostjo. Drugo vprašanje so človekove pravice. To zadeva predvsem možnost za vzpostavitev učinkovitega sistema upravljanja in pravne države. Eupol in Nusek bosta tam podpirala naša prizadevanja, izvajali bomo reformo policijskih sil, kajti tako bomo postopoma lahko razširili načela pravne države po celotni državi. V Republiki Kongo so ljudje še posebej ranljivi za zlorabe človekovih pravic. To so stvari, o katerih govorimo s predsednikom Kabilo, ko ga obiskujemo, seveda mm, o tem govorim sam, pa tudi, ko se tam oglasi komisar Pibalks. Še naprej bomo podpirali delo različnih organizacij, poskušali bomo izboljšati razmere na področju človekovih pravic, kakor v preteklosti, in še naprej bomo zagotavljali, pomoč za tiste klasične programe za zmanjševanje revščine. Vprašanje v zvezi z Etiopijo. Tudi tukaj so človekove pravice vedno na dnevnem redu. Zelo velikodušno zagotavljamo tudi razvojno pomoč, ampak še vedno smo aktivni in precej kritični na področju političnega dialoga z vlado. vedno povdarjamo, kako pomembno je zagotoviti politični prostor za alternativna politična stališča. Še naprej bomo podpirali sektor civilne družbe. In še naprej pozivamo za izpustitev posameznih ljudi, kar zadeva švedske novinarje. Sodelujemo z švedsko vlado in drugimi akterji to je stanje, ki ga bomo prav gotovo rešili, ampak to bo trajalo nekaj časa. Še enkrat, na to nismo pozabili. Zahodna Afrika, gospa Gomez, ima prav, res je, tam smo imeli misijo CSDP v Gvineji Bisao, ampak potem se je misija zaključila. V Gvineji Bisao imamo vedno težave ali. Uh, Naj verjamemo tisto, kar nam povedo, ali naj verjamemo tisto, kar vidijo naše oči. Govorijo nam, da je vse v redu, vidimo pa, da se ne spremeni nič. V zadnjem času stvari prav gotovo kažejo v smer tega, da se ne zgodi nič. Nekako smo si želeli, da bi Angola prevzela to vlogo, oni govorijo portugalsko, vse skupaj bi lahko delovalo, ampak To se ni izšlo tako, kot smo želeli. Ekova se prav tako poskuša svoje, ampak tudi to se ni izšlo. Imeli smo zelo odkrit dialog z Ekovasom o tem, ampak če oni eh, povedo svoje, potem bo stvar rešena šele takrat, ko bo vojska zapustila svoje trenutne položaje, ampak to se nikoli ne bo zgodilo, vojska bo vedno prevladala, ampak videti moramo, kaj se bo zgodilo. Ekovas je zadevo sicer sprejel in sedaj preučujejo misijo za uveljavljanje miru, ne pa za ohranjanje miru. Ampak bomo videli, kaj se bo zgodilo. Mislim, da trenutna kriza predstavlja priložnost za to, da bi se Gvineja Bisao dejansko spopadla s problemom trgovanja z drogami. Kajti, če tega problema ne rešimo, ne bomo rešili drugih problemov. Mislim, da če zadeve pometamo pod preprogo zadev, ne bomo rešili. Mislim, da med Nigerijo in Angolo ni vojnega spora preko posrednikov obstajajo politične napetosti, ampak vojnega spora prav gotovo ni. Vsi pa smo povedali, da mora svetovna skupnost tukaj sodelovati, portugalsko govoreča skupnost, ECOWAS, Združeni narodi, Evropska unija, vsi. Mislim, da so vsi akteri sporočilo tudi sprejeli. Sahel, gospod Tanak. To je zelo nevarna mešanica elementov. In mislim, da se dejansko lahko pojavi nova Somalija. Veliko je majhnih skupin, kjer so lokalna privrženstva zelo intenzivna, veliko je lokalnih rivalstv, tudi mednarodna skupnost ni tako zelo prisotna, to je območje, kjer tradicionalno ni bilo vladne prisotnosti, sedaj pa se tam pojavlja zelo veliko orožja. To območje nikoli ni bilo pod posebej močnim nadzorom, ampak sedaj je prav gotovo brez nadzora. Zato je ključnega pomena, da vsi partnerji v regiji začnejo sodelovati, vključno z Alžirijo, Libijo, novo vlado Mauretanije in tudi z državami Ekovasa ter mednarodno skupnostjo. Tesno sodelujemo z Združenimi narodi in z Uradom za Afriko in tudi z vsemi državami v tej regiji. Tudi nas skrbijo morebitne povezave med Al-Kaido in Boko Haramom v Nigeriji. Celo Nigerici so zaskrbljeni in oni so sedaj bolj aktivni pri reševanju tega problema. Vsi pa se zavedamo, da moramo hitro ukrepati. Dlje, kot bomo zadeve pustili pri miru, težje bo potem ponovno uvesti nadzor nad tem območjem. Kar zadeva industrije za pridobivanje nafte in zemljskega plina, ne vem, ali je zakonodaja že v pripravi, ampak Evropska služba za zonanje delovanje spremlja vprašanje tako imenovanih konfliktnih mineralov in s partnerji sodelujemo in jih spodbujamo, da sprejmejo pobudo za preglednost na tem področju. Ta pobuda si prizadeva vključiti več preglednosti v ta sektor, zato da vidimo, kam denar gre, kdo ima nadzor nad sredstvi in kaj se s temi proizvodi dejansko dogaja. To je vprašanje, ki se mu posvečamo in več pobud imamo v pripravi za to. In še nekaj o Sudanu. Vprašanje je bilo, ali bi morali vojni dati možnost. Zakaj se stvari v zadnjih, letos, zadnjih letih tako slabšajo? Razlogov za to je več. Delno zato, ker sta obe strani neizkušeni na tem področju. Za jug je njihova soverenost zelo dragocena. Oni se želijo uveljaviti. Sever pa meni, da so pod velikim pritiskom, zato ker se bojijo, da bodo izgubili še preostali del države. Vsi so torej zelo napeti in niso pripravljeni na kompromis vseeno pa lahko rečem, da izkušnje kažejo, da uporaba sile ni uspešna pri reševanju sporov. Upam, da bosta obe strani to dojeli čim prej in da se kmalo vrne tak pogajalski mizi. Dlje, kot boste uporabljali silo, hujši bojo problemi in dlje bo trajalo, da probleme rešimo. So, Še trije kolegi bi se radi javili k besedi in postavili vprašanje, potem pa bo gospa Marsden lahko odgovorila. Morda bi uh, postopali tako. Uh, prvi bo na vrsti gospod Mauro. Sì, grazie Presidente. Eh, devo ammettere che sono un. Hvala. Priznati moram, malo sem zmeden glede analize, ki smo jo ravno kar slišali. Eh, v povezavi s tem konfliktom. Rekel bi, da se mi nasplošno vedno zdelo, da je bil ta konflikt asimetričen. In veliko napak eh, lahko pripišemo vladi v Kartumu. Ja vem, da je pomembno spodbujati mirovni proces in imeti neko uravnoteženo stališče. Eh, ampak to ni vedno konsistentno z scenarijem, eh, da imata obe vladi premalo izkušen. Vlada v Kartumu jih gotovo nima premalo. Po drugi strani mislim, da si vlada v Kartumu prizadeva pridobiti dodaten čas in to bi lahko vodilo v padec te vlade, še posebej, če ne bodo znali rešiti vprašanja povezanega z nafto zato m, mm, lahko razumemo, da je Varnostni svet Združenih narodov zadovoljen eh, z resolucijo, vendar imamo tam tudi Kitajsko, ki tudi nekaj pridobi eh, z eh, odlaganjem rešitve. Evropska unija je tukaj bolj pri strani. Mi nekako analiziramo situacijo, skušamo za vsako ceno doseči ravnotežje. Ampak moramo vedeti, da je eh, konflikt asimetričen, zato bi morali podpreti jug. To sprašujem zato, ker ne bi bil presenečen, če bomo še naprej nadaljevali s takim pristopom. Torej ne bi bil presenečen, da bi eh, v prihodnosti eh, prišlo do zaustrene situacije in da bi takrat resnično morali iskati kompromise. Gospa Lozing. Hvala lepa. Presenečena sem, da so kolegi tako presenečeni. Navezujem se na to, kar je povedala gospa De Kaiser. Evropska unija je podprla ložitev Južnega Sodana zaradi problemov in pa zaradi te nepojasnjene meje in pa zaradi regije Južnega Kordofana. In vsi ti problemi so bili od začetka jasni, ti konflikti so bili tam in posem jasno je bilo, da eh, do tistega trenutka niso bili rešeni in da se tudi prav k malo ne bodo rešili. In zelo me moti, da ste sedaj vsi tako presenečeni na tem, kar se ta hip dogaja. Imela pa bi konkretno vprašanje. Želim si, da mi nekoliko podrobneje obrazložite eno stvar. Vprašala bi namreč, kakšno je sedaj načrtovanje v zvezi z uh, misijo v Džubajsu, kako v Džubiju, kako daleč eh, je sedaj načrtovanje in kaj natanko bodo naloge te misije, kaj se načrtuje. Potem bi imela še eno vprašanje. Ali se nameravajo eh, države članice Evropske unije udeležiti sil v Abidžeju? Hvala. Kolegica Muniz, hvala gospod Mauro je dobro izpostavil problem in tudi vlogo Evropske unije. Eh, mi imamo eh, svojo vlogo v tem procesu, tam smo bili prisotni od prvega trenutka in želimo tudi ohraniti neko relevantno vlogo eh, pri dinamikah v regiji. Gospod Westcott, Eh, je tudi omenjal ECOWAS in pa eh, sredstva iz Evropske unije za ECOWAS eh, za namen ohranjanja stabilnosti. Bom pa ostala malo bolj pri tleh, torej pri praktičnih zadevah, o katerih razpravljamo v tem odboru. Instrument za stabilnost je podvržen krčenju sredstev. enako tudi instrument za razvojno pomoč in razvojno sodelovanje. In zanima me, kakšne so potrebe, kako so ocenjene potrebe za uh, to leto. Ali imate tudi podporo za vse te politike stabilnosti v regiji? Ali je, predvidena, uh, ali je predvideno financiranje za te regije? Uh, In kako na to gleda komisija, ki tudi načrtuje proračun za naslednje leto in za naslednje finančne perspektive? Na vseh teh področjih so predvidena krčenja sredstev, čeprav ima Evropska unija uh, pomembno uh, vlogo v teh regijah in pri teh zadevah. Hvala, gospa Muniz. Zdaj pa gospa Marsden. Eh, lahko stvari povzamete, odgovorite in podate nek zaključek. Vsekakor bom skušala odgovoriti na vprašanje v zvezi s Sudanom in Južnim eh, Sudanom. Gospa De Kejzer je podala zelo osebno mnenje, zakaj so šle stvari tako narobe v zadnjih letih, kaj bi morala mednarodna skupnost eh, še narediti oziroma zakaj so se stvari tako slabo iztekle. Eh, ena glavnih točk, ki jo želim izpostaviti, je, da, gremo, da gre tukaj za pomankanje zaupanja na strani obeh vlad. Ni presenetljivo, eh, da je tako po eh, tako dolgi državljanski vojni, vendar pa ne smemo podcenjevati velikega izziva, ki je pred nami, ko si prizadevamo obe strani privesti za pogajalsko mizo obe vladi sta se zavezali, da bosta delali na podlagi koncepta dveh uh, možnih držav, ampak uh, v praksi uh, se bolj odločata za kratkoročne taktične rešitve in ne toliko za strateške, ki bi temeljile na omenjenem konceptu. Uh, panel Mbeki je opravil veliko dobrega dela v zadnjih 18 mesecih in je pripravil obe strani, da sta podpisali številne sporazume, naprimer, ko gre za uh, označevanje meje, potem za status uh, posameznih regij, uh, potem uh, varnostni status za BA uh, in potem nek sporazum o nenapadanju in tako naprej. Glavni problem je, da teh sporazumov ne izvajajo ali pa jih samo delno izvajajo. Torej, pridemo spet do vprašanja, ali imata obe vladi politično voljo, ki je potrebna za uh, rešitev konflikta, za to, da se v regiji vzpostavi mir in da na miren način rešita svoje uh, probleme, ne pa da se zatekata v vojaško rešitev. Eh, torej, morali bi pogledati preko taktičnih kratkoročnih rešitev in uh, se ozreti na soodvisnost na konceptu dveh držav. Eh, sredi marca smo že eh, imeli trenutek za optimizem, ko sta se obi strani odločili, da začneta ponovno s pogajanji. Priznali sta, da bo težko preseči nesporazume, torej preseči ne strinjanje glede tega, kaj je Kartum eh, zahteval od eh, Džube in Mbeki je obe strani pripeljal nazaj za pogajalsko mizo, eh, tako da obe državi lahko doprineseta eno tretjino tistega, kar je zahteval Kartum. Saudakir je tudi uh, Salva Kir je tudi povabil predsednika uh, Severnega Sudana na jovišče Džubo. Potem pa so se stvari začele slabšati. Eh, napetosti so se hitro zaostrile na mejah, prišlo je do spopadov med obema vojskama in temu smo priče že nekaj tednov. Vloga Kitajske s Kitajsko imamo skupen interes, da uh, obe strani pripravimo do tega, da še rešita nerešena vprašanja. Kitajska vsekakor ima velik vpliv v Kartumu, kajti je njihov strateški partner in to že od 80-ih let naprej. Zdaj pa jih seveda zanima tudi Južni Sudan. Eh, Kitajska je postala bolj eh, proaktivna kajti eh, neposredno so bili prizadeti tudi interesi njenih podjetij s tem konfliktom. Skušali smo, eh, kar se da, se povezati s kitajskimi oblastmi, s kitajskim odposlanikom v Kartumu. Skušali smo pogledati, če lahko sodelujemo pri rešitvi tega konflikta in pomembno vlogo so imeli tudi pri panelu Mbekija mednarodna skupnost je eh, ta panel podprla, kolikor je bilo v njeni moči. In želimo še naprej eh, ta panel tudi politično podpirati. Potem možnost alternativnega eh, plinovoda skozi Kenijo, še tukaj naj nekam, nekaj povem. Južni Sudan je. Uh, rekel, da je njegova prva prioriteta doseči sporazum s Kartumom, dokler bi bilo to možno uh, pod nekimi poštenimi pogoji. Vendar pa so bili zaskrbljeni uh, zaradi delovanja sudanske uh, vlade, zaradi zasega uh, določenih uh, količin nafte in kazalo je, da ne bodo dosegli sporazuma. Pred kratkim smo bili priča številnim znakom, da eh, se jim zdi večja možnost, da skozi Kenijo zgradijo alternativni plinovod oziroma naftovod. Eh, vendar je bilo sprva rečeno, da v enem letu tega ne bi mogli. Eh, minimalno bi to trajalo dve do tri leta in obe možnosti še proučujejo, vendar je Južni Sudan jasno povedal, da resno razmišlja o tej možnosti. Potem, da bi mobilizirali humanitarno pomoč za Sudan in Južni Sudan, eh, za ECOS sta bila eh, Sudan in Južni Sudan. Uh, Eh, dva izmed pomembnejših programov, humanitarni izzivi v Južnem Sudanu se povečujejo in to zelo hitro. Veliko je konfliktov med eh, plemeni, eh, potem iz Sudana prihajajo begunci. Veliko je torej problemov, poleg običajnih problemov z varnostjo in hrano humanitarni izzivi so torej eh, veliki, kmalo bo potrebno več humanitarne pomoči strani mednarodnih doda, don, donatorjev. Potem pa še ICC in pa eh, pristop Južnega Sudana k sporazumu iz Kotonuja. Če bi Južni Sudan želel pristopiti, potem bi morali podpisati in ratificirati statut iz Rima, rimski statut. Upam, da bodo rešili uh, obstoječe težave kar najhitreje. Potem pa še težave znotraj Južnega Sudana. To nas še naprej skrbi. Uh, skrbijo nas eh, kršitve človekovih pravic. In to je delno povezano tudi s procesom tranzicije eh, iz. Uh, Eh, gverilske vojske v eh, državno vojsko, ta proces še poteka. Pozdravljamo dejstvo, da eh, vlada Južnega Sudana priznava, da ima s tem težave. Prosili so tudi že za pomoč. In mislim, da je to pozitiven korak. Potem glede upravljanja bolj nasplošno, naj povem, da je južno-sudanska vlada vzpostavila odbor za revizijo ustave, da bodo oblikovali stalno ustavo in mislim, da je delovanje tega odbora dokaj vključujoče. Njeno delo oziroma njegovo delo je sicer uh, zasenčilo tisto, kar se dogaja uh, čez mejo, vendar si moramo prizadevati, da bomo podprli njihovo delo. Enako tudi uh, Eh, delo komisije za človekove pravice v Južnem Sudanu in pa sodstvo bi tudi morali podpreti. Vprašanje nafte v Južnem Sudanu, tudi to je zelo pomembno. Situacija se je zaostrila tudi zato, ker je decembra lani bilo to povezano tudi s pogajanji v Addis Abebi. in uh, Severni Sudan je uh, v pristaniščih uh, začel uh, zasegati nafto Južnega Sudana, ker tam naj ne bi plačal določenih pristojbin. Pogajanja mm, so potekala že nekaj časa. Sever je trdil, da niso prejeli denarja, jug je trdil, da so še preverjali določene zadeve. Situacija se je potem poslabšala. In konec januarja se je Južni Sudan odločil, da bo prekinil z dobavo in pa s proizvodno eh, nafte. In želeli so tudi preusmeriti pretok nafte iz Južnega Sudana. Torej, da Eh, ne bi bilo treba več plačevati pristojb in Severnemu Sudanu. To je bila drastična odločitev. Eh, nihče ni pričakoval, da bodo šli tako daleč, vendar to se je pač zgodilo. In to je imelo tudi hude gospodarske posledice. Eh, mednarodna skupnost donatorjev, vključno z Evropsko unijo, je rekla, da ne moremo na ta način reševati Južnega Sudana. Eh, smo pa zaskrbljeni zaradi humanitarnega učinka na ranljivo prebivalstvo v tej regiji. Situacija se lahko še zaostruje v naslednjih mesecih. Nekateri ste morda videli poročilo Svetovne banke, ki je že v medijih. Sama bi dodala še, da se tudi uh, Sudan sooča s hudo gospodarsko krizo. Uh, izgubili so tudi velik eh, delež tistega eh, denarja, ki so ga imeli in tudi eh, soočajo se z visoko inflacijo. Njihova valuta izgubila na vrednosti. Imamo torej zaskrbljujočo situacijo na obeh straneh. Sudan, oba Sudana pravzaprav gledata kje se bo situacija prej poslabšala in tudi politična situacija med obema državama je težka. Ali bi morali narediti več za podporo Južnemu Sudanu? Skušali smo vse od neodvisnosti Južnega Sudana eh, zauzeti nek eh, verodostojen, nek uravnotežen pristop nismo želeli dati Sudanu vtisa, da uh, mu s priznavanjem neodvisnosti Južnega Sudana obračamo hrbet in da so se naši interesi potem preusmerili uh, na Južni Sudan. Želimo, da bi uh, Južni Sudan uspel, je tudi zelo povezan uh, s Severnim Sudanom in želimo si dveh držav, ki bi delovali. Tu je bil torej uh, razlog za naš pristop. Južni Sudan je še posebej revna država, tako da smo res naredili vse, kar smo lahko za zagotavljanje humanitarne pomoči. Potem je bilo še vprašanje uh, oziroma ugotovitev, da ne smemo biti uh, Eh, presenečene na tem, kar se dogaja v Modrem Nilu in pa v uh, eh, ABA. Mislim, da je to res. Eh, protokol o Južnem Kordofanu in Modrem Nilu se ni začel izvajati oziroma tudi ni temeljil na nekem širšem soglasju. In to je vodilo tudi v težavno situacijo, ki jo imamo zdaj v obeh regijah. Problema BA je še posebej zapleten. Pomemben korak eh, naprej za obe strani bi bil, da združita eh, vojaške sile, kot bi morali storiti že lansko leto in z novo resolucijo. Eh, bi moral kartum sile umakniti, oziroma obe državi bi morali razdružiti svoje vojaške sile. Potem pa še misija Evropske unije v Južnem Sudanu. Eh, nekaj načrtov obstaja eh, v zvezi z eh, Evop, z našo varnostno in obramno politiko. To je nek diskreten projekt, ki eh, želimo, da bi se čim prej začel izvajati. In sicer eh, gre za problem varnosti eh, v Jubi in to bi bil tudi prispevek Evropske unije. Pa še zadnje vprašanje, ali bi lahko države članice zagotovile osebje za misijo v ABA oziroma za vojaške sile v ABA tega že sestavlja vojaško osebje, nekaj je tudi civilnega osebja. Mislim, da bi bila lahko dobra priložnost eh, v okviru skupne misije za preverjanje in upravljanje eh, meje, da bi to storili. Tukaj bi lahko združili eh, mednarodne opazovalce iz različnih držav, vključno z Evropsko unijo. Eh, ki bi sodelovali v tej misiji. Hvala. Uh, the... Hvala, gospa Marsten. To je tudi zaključek uh, te točke na dnevnem redu. Zdaj pa bomo za minuto prekinili sejo, da se pripravimo na naslednjo točko. Okay, colleagues, we can start. The next point of, in our agenda. Naslednja točka na dnevnem redu je izmenjava mnen z zunanjem ministrom Albanije, pa tudi z ministrom za evropsko integracijo Albanije, pa tudi predsednik um, albanskega odbora oziroma odbora albanskega parlamenta za evropsko integracijo. Govora pa bo o položaju v Albaniji in pa o pristopnem procesu države. Pozdravljam goste v, v odboru. Povabili smo tako predstavnika opozicije kot vlade in na ta način želi Evropski parlament pokazati podporo konstruktivnemu dialogu v Albaniji. Tu ni samo ključni eh, element 12 prioritet pristopnih, ampak je to tudi predpogoj za delujočo demokracijo albanske politične sile pozivam, naj si prizadevajo za albansko integracijo v Evropsko unijo. Povdarjam tudi potrebo po konsolidirani demokraciji, vključno z zmogljivostjo parlamenta, treba pa je ustvariti tudi vzdušje politične strpnosti. Pozivam tudi k temu, da je treba hitro zaključiti volilno reformo. Evropski parlament in Evropska unija bi morala spodbujati Albanijo, naj igra pomembno vlogo pri zagotavljanju regionalne stabilnosti in naj prispeva k reševanju interetničnih konfliktov v regiji, zlasti v luči zadnjih dogodkov v regiji in sicer v nekdani Jugoslovanske republiki Makedoniji in pa tudi na Kosovem. Sedaj pa bi dal besedo namestniku ministrskega predsednika in pa zonanjemu ministru Albanije, gospodu Haksinasto. Hačinasto, se opravičujem. Se opravičujem za svojo slabo albanščino danes. Torej, prvi dobi besedo gospod namestnik ministerskega predsednika. Hvala lepa, gospod predsedojoči, spoštovani člani tega odbora. Zelo sem počaščen, da lahko nagovorim ta odbor in da vas uh, lahko obvestim o pomembnem razvoju v Albanijo o Albaniji, govoril pa bom tudi o regionalni politiki Albanije. Albanija si namreč prizadeva za članstvo v Evropski uniji skupaj sa svojimi kolegi. Tukaj je gospa Brego, ministrica za integracijo, potem je z nami gospod Dimitar Bošati, predsednik parlamentarnega odbora za evropsko integracijo. Uh, Spregovorili bomo o zadnjem razvoju, potem pa bomo odgovarjali na vaša vprašanja. Najprej bi se rad zahvalil vam, gospod predsedajoči, za organizacijo tega dogodka. Zahvaljujem se tudi vsem drugim članom tega odbora. Vi ste zelo zavezani k temu, da bi se Albanija priključila Evropski uniji in zavezani ste tudi politiki širitve na Zahodnem Balkanu. Integracijski proces Evropske unije je poglavitni cilj Albancev. To je orodje, ki združuje To pa pomeni, da bomo na ta način dosegli politično, gospodarsko in socialno transformacijo v naši državi. V preteklem eh, novembru smo dosegli politični sporazum in eh, opozicija se je vključila v parlamentarno življenje in se zavezala k konstruktivnemu dialogu v parlamentu. Prizadevamo si preseči politični zastoj v državi. In pri tem so nam pomagale evropske inštitucije, Evropska komisija, pa tudi člani Evropskega parlamenta. Vsi verjamemo, da je integracija zelo pomembna. Albanija mora nujno ukrepati in to vključuje vlado, opozicijo in civilno družbo. To je bilo tudi jasno sporočilo gospoda Füleja, komisarja za širitev, ob nek k danjem obi, o njego, ob njegovem obisku v Tirano. Vse politične stranke so se zavezale k temu, da bo volivni postopek predsednika skladen z ustavo. Treba je začeti s političnim dialogom in sodelovanjem v parlamentu. In to je bistvenega pomena za napredek pri reformah v Albaniji imamo tudi eh, vključujoč postopek posvetovanja z deležniki. Tako smo sprejeli nacionalni načrt in že uvajamo ukrepe. Napredek pa je že viden. Eh, delovna skupina o reformah je eh, uvedla številne spremembe pravil eh, za parlament. Namen je, da bi okrepili ulogo in pa administrativno zmogljivost parlamenta, kar se tiče vprašanj povezanih z EO. Vsi zakoni, ki zahtevajo kvalificirano večino, so bili sprejeti soglasno. In to pomeni, da smo skupaj zavezani k temu, da bomo sprejeli druge zakone, ki zahtevajo kvalificirano večino. Tukaj imamo 12 prioritet in že smo imenovali predstavnika za to področje. Ad hoc parlamentarni odbor o volivni reformi uživa pomoč evropskih strokovnjakov in sprejete so bile že pomembne spremembe eh, skladno z evropskimi priporočili. Priori, priori, eh, Spremenili bomo volivni zakon in tako se bomo pripravili na naslednje volitve. Poglavitne reforme bodo kmalo zaključene. Kar se tiče reforme javne uprave, si v glavnem prizadevamo za to, da bi zagotovili, da bi eh, okrepili eh, državljanski zakonik in tako naprej. Dosegli smo pomemben napredek, kar se tiče vladavine uprava. Sprejeli smo tudi strategijo eh, pravosodnega sistema in pa akcijski načrt za to področje. Imamo tudi odbor, ki to nadzira. Prizadevamo se ukrepiti učinkovitost pravosodnega sistema. In sedaj imamo tudi komisijo za eh, medijacijo. Potem eh, smo okrepili dostop do pravosodnega sistema oziroma do sodišča razvili smo um, priročnik za inšpekcije, ki jih upravlja vrhu, Vrhovni svet za pravosodje in pa ministerstvo in to bo okrepilo pravosodni sistem. Boj proti korupciji je še naprej prioriteta za albansko vlado in prizadevamo si za izboljšanje pravnega in operacijskega okvira in pa poskušamo okrepiti tudi institucionalno sodelovanje, zato da bi ustvarili napredek na tem področju. Sistem za obdelavo in za izbiranje podatkov je razvid. Sedaj iščemo eh, zakonodajni kompromis na tem področju. Boj proti organiziranemu kriminalu je še vedno področje, ki je podlavitnega pomena za vlado. Dosegli smo dober napredek, kar se tiče okrepitve institucionalnega sodelovanja na področju boja proti organiziranemu kriminalu in tudi na področju usposabljanja boja proti trgovini in pa a, na področju sodelovanja z drugimi organi a, kazenskega pregona. Potem so tu še. Lastniške pravice na tem področju hm, smo izboljšali položaj septembra 2011 je direktor za koordiniranje lasniških zadev začel delovati. Dosegli smo tudi napredek, kar se tiče registracije nepremičnin in pa kompenzacij. Albanija ima celovit institucionalni in zakonodajni okvir, kar se tiče človekovih pravic in spoštovanja manjšin. Prizadevamo se za to, da bi zagotovili uspešno izvajanje tega okvira oktobra 2011 je bil uveden cenzus skladno z, sklade z mednarodnimi standardi. Tukaj je šlo za veroizpoved in tako naprej. In to je temeljilo na uh, samo opredelitvi. Ti podatki bodo prispevali k temu, da bomo uh, razvili primerne politike za manjšine v Albaniji. To pa bo temeljilo na natančni statistiki. Kar se tiče romske manjšine, prizadevamo si za izvajanje nacionalne strategije in pa nacionalnega akcijskega načrta za vključevanje Romov v obdobju od 2010 do 2015. Kar se tiče razseljenih romskih družin, je obramno ministrstvo prišlo, je, je ta zadeva prišla z ministrstva za obrambo na ministrstvo za delo in socialne zadeve. Sedaj uh, skrbimo za primerna stanovanja in družine so bile priseljene tja. Izobraževanje, zdravstvo in tako naprej. V vse te sektore bomo ulagali. Sprejeli smo tudi pomembne korake za to, da bi okrepili zavedanje o nasilju med spoloma. Prizadevamo si tudi za pravice LGBT, za pravice otrok in za pravice invalidov. Imamo konkreten načrt ukrepov za vključevanje LGTB oseb in to bomo zaključili maja. In borimo se proti, tudi proti homofobiji. Spoštovane članice in člani tega odbora. Pripričani smo, da bomo letos, ko slavimo 100. obletnico neodvisnosti, leto, ko bo Albanija sprejela pomembne ukrepe proti Evropski uniji. 2012 je leto naših priložnosti. Odločeni smo za sodelovanje z vami, zato da bodo te priložnosti prešle v realnost. Dosegli smo tudi viden napredek na vseh teh področjih. In zavedamo se, tudi izzivov pred nami. Duh sodelovanja je konsolidiran in postaja trajnosten. Tako da imajo vse politične stranke občutek, da so odgovorne za uspeh teh albanskih ciljev. Zavezani smo k tej poti. Naj povem še nekaj besed o razvoju na Zahodnem Balkanu. Vatikano. Albanija eh, prispeva k regionalnemu sodelovanju in igra pomembno vlogo pri spravnem postopku v regiji. Prepričani smo, da je integracijski proces najučinkovitejši okvir za to, da bi rešili vse pretekle in sedanja vprašanja med državami v regiji. To je tudi najboljši način za boj proti konfliktom. 10. maja je, 2012 je Albanija sprejela zakon v zvezi s sodelovanjem z EULEX-om in to dokazuje, da smo zavezani k temu, da bi se borili proti obtožbam iz poročila Sveta Evrope iz decembra 2010. Dick Marty je podpisnik tega. Ta preiskava mora biti celovita, zato da bomo lahko to vprašanje zaključili in da bodo te obtožbe enkrat za vselej zaključene. Albanija aktivno deluje pri vseh regionalnih pobudah in krepi sodelovanje s sosednjimi državami. Širimo regionalni trg, dajemo našo podporo pri integraciji v EU in NATO. Vključeni smo tudi infrastrukturne projekte. Želimo pa odstraniti tudi vse fizične in nefizične ovire za integracijo in komunikacijo. Čez nekaj dni bo Albanija prevzela vodstvo odbora ministrov Sveta Evrope za motom združenju različnosti. To je pomembno tudi za, za regionalni razvoj in evropsko integracijo. Albanija še naprej razvija zelo dobre odnose s sosednjimi državami. In to je pomemben del približevanja k Evropski uniji. Zelo smo pozorni na odnose s temi državami, kajti delimo skupno prihodnost. Kajti etnični Albanci so prisotni v vseh teh državah in to je spodbuda za to, da, spod, da spodbujamo harmonično sožitje. V tem kontekstu Albanija še naprej prispeva k okrepitvi stabilnosti v regiji. Glede na to, da igra Albanija v tej regiji zelo pomembno vlogo. Hvala lepa. Sedaj pa bom dal besedo gospodu Bošatiju za njegove komentarje. Gospod predsedajoči, spoštovani člani odbora, zelo sem počaščen, da sem danes z vami. Evropski parlament in vaš odbor je dejavno spodbujal mojo državo, zato da bi stopili na pot transformacije in pa reform Evropske unije, skladno z željami velike večine albanskega prebivalstva. Sem član opozicije, sem predsednik parlamentarnega odbora za evropsko integracijo in želim izkoristiti to priložnost, da vam posredujem sporočilo sporočilo, ki je sledeče. Integracija, evropska integracija je poglavitnega pomena za Albanijo in to vključuje različne plasti albanskega prebivalstva. V zadnjem novembru smo eh, sprejeli v parlamentu politični sporazum, ki pomeni, da bomo do konca marca zaključili parlamentarne in voljivne reforme in pa eh, zadeve v zvezi z zakoni, ki zahtevajo tripetinsko večino sedaj revidiramo akcijski načrt in sicer kar se tiče 12 prioritet, ki so pomembne za članstvo Albanije v Evropske unije. Če si pogledamo pot od novembra do danes, ne nujno skozi oči opozicije, lahko sklenem sledeče. Politični sporazum iz srede novembra je eh, privedel samo do delnega pozitivnega rezultata. Sedaj imamo ombudsmana, volivnega ombudsmana in pa uvedli smo veliko zakonov, ki zahtevajo tripetinsko večino. 15. maja poteče rok in delo na volivni reformi še ni zaključeno. Vladajoča stranka še ni uvedla vseh priporočil v zvezi z sestavo volivne komisije. Želimo okrepiti zaupanje v eh, volivni zakon. Isto velja tudi za priporočila, ki so povezana z uh, izobraževanjem, ampak to je in pa v zvezi z pravosodjem. Sistem mora biti skladen z albansko ustavo. Po našem mnenju je, so volitve, volitve skladne z mednarodnimi standardi, so v interesu Albanije, a hkrati pa so tudi signal za to, da puščamo za seboj volitve, ki niso bile nikoli skladne z mednarodnimi standardi. Prepričani smo, da bi morali volivne reformo zaključiti, preden se parlament loti volitev predsednika republike. Enako pomembno je tudi eh, delo eh, v zvezi za parlamentarno reformo. Tudi to delo še ni zaključeno. Delo v parlamentu je odvisno od konsensa, ki je pomemben za to, da bi obvladali parlamentarno življenje. Vladajoča stranka še ni odpravila tajnega glasovanja, ko gre za obravnavanje ljudi, ki služijo neodvisnim institucijam. Tukaj eh, je pomembno tudi načelo kontradiktornosti. Skladno s tem je tako, da če eh, premijer minister nagovori parlament, bi moral vodja opozicije v parlamenti imeti možnost, da se odzove. Ko parlament obravnava osebe, ki so člani neodvisnih institucij, mora biti tako, da ima to neposreden, način, neposreden vpliv na to, kako so oblikovane te neodvisne institucije. Zato mora biti to povezano z izvajanjem tretje prioritete. Ta zahteva a, javne obravnave v parlamentu, kar se tiče imenovanja vrhovnih sodnikov in bi, na ta način bi se izognili polarizaciji imenovanja vrhovnih sodnikov so bila vedno kontroverzna. Veliko krat je prišlo do političnih razlogov. To pa je imelo tudi a, slabe posledice za delovanje vseh sodišč. Ustavno sodišče ima osem članov na mesto devet in potencialno ne more sprejemati večinskih odločitev. Neka drugo sodišče, naprimer, nima eh, namestnika eh, predsednika. Visoko sodišče ima 16 članov na mesto 17. Javni visoki člani eh, vlade, vladajoče stranke ne nameravajo zapolniti teh praznih mest do, do volitev predsednika. Potrebujemo gladke volitve predsednika, ki bodo skladne za ustavo. Ta proces je test za Albanijo. Vloga predsednika Albanije je ključna za vsaj štiri področja, kjer je mednarodna, eh, pomoč, mednarodna skupnost pomagala Albaniji. Pravosodje, varnost, eh, obramba in diplomatske storitve kritična masa reform je bistvenega pomena. Za druge reforme, ki so povezane za javno upravo, bojem proti korupciji, eh, pravosodjem, bojem proti organiziranemu kriminalu, to je povezano tudi s človekovimi pravicami, to je zlasti povezano eh, no, za Romi in pa za diskriminacijo. Spoštovane poslanke in poslanci, Želimo, da stvari potekajo skladno z mednarodnimi standardi. Prispevali bomo k, tudi k drugim uh, zakonom, ki zahtevajo tropetinsko večino v parlamentu. Nadzorovali bomo tudi reforme, ali se te izvajajo na pravilen način in sicer tako, da bomo okrepili institucionalno sodelovanje. Hkrati pa mora vlada začeti izvajati to, kar obljublja, kajti nimamo veliko časa letos praznujemo 100. obletnico neodvisnosti in to želimo praznovati skladno z željami Albancev, da se pridružijo Evropski uniji. Hvala lepa, sedaj pa se vam na razpolago za kakršnokoli vprašanje. No? Okay, please, Hvala lepa, besedo dobi še pa ministrica za evropske integracije. Honorable members of European Parliament. Hvala, gospod predsednik, hvala poslanke in poslanci. Mislim, da je zadnji čas, da nas vidite vse skupaj. Zato, da vidite, da sodelujemo, da smo kohezivni in da vključimo tudi svoje politične nasprotnike. To je vse del našega vokabularja sedaj v Albaniji. Zelo zadovoljna sem, da so danes tukaj tako predstavniki vlade kot tudi opozicije. Osebno mislim, da je ta postopek zelo dober. Od novembra z gospodom Bušatijem tesno sodelujemo, zato da bi pripravili nacionalni akcijski načrt, ki bo vključeval prispevek tako njegovega odbora kot tudi civilne družbe mislim, da je to pravi trenutek za Albanijo. Mm, namestnik premijeja, gospod Hadžinasto, je že orisal glavne reforme, ki se izvajajo ali ki smo jih že izvedli v Albaniji. Naprimer, reforma volilnega zakonika. trenutno poskušamo v dokumente zapisati vse dogovore, ki smo jih sprejeli. Rok je jutri, rok za ta odbor, ampak med političnimi silami vedno obstajajo politični, različna politična mnenja, ampak mislim, da bomo na koncu vseeno dosegli sporozum tudi v zvezi z reformo volilnega zakonika. Doseči moramo kritično maso, če želimo, da bo Albanija letos naredila nov korak naprej. Že dve leti zapored nismo dobili statusa kandidatke, to si želimo, ampak želimo si, da bi naš cilj evropske integracije postal tudi nacionalna agenda. V Albaniji sedaj vlada nov duh sodelovanja, nov duh iskanja sprave. V parlamentu veste, da smo imeli dva seznama oziroma dolg seznam zakonov, ki že dve leti niso bili sprejeti, ampak sedaj je ta seznam prazen in službam komisije redno poročamo o tem, kakšne zakone je treba sprejeti in sprejemamo tudi druge ukrepe na naši evropski poti. Želim opozoriti na nekaj, kar je omenil gospod Bušati. Omenil je nekaj dobrih sporočil, namreč odprava imunitete. Od marca smo v odboru odboru za stabilizacijo in pridruževanje govorili o tem, da smo pripravljeni razmisliti o odpravi imunitete kot o novem pogoju za to, da bi bila Albanija kandidatka. To ni samo retorika, ampak dejansko za to obstaja racionalna razlaga. Strinjamo se s kolegicami in kolegi iz albanskega parlamenta. Imuniteta je nekaj, kar nam ne more preprečevati na poti boja proti korupciji. Ta odprava imunitete ne bo potekala samo z besedami, ampak tudi resno. Sedaj je pravi čas, da to storimo in mislim, da ni razloga, da bi to preložili. Enako velja tudi za druge reforme, ki so zelo pomembne. To je del 12 ključnih prednostnih nalog, ki jih vse albanske institucije jemljajo zelo resno in tudi vse agencije. Na koncu želim povedati naslednje. Do novembra so vladali veliki pomisleki na vseh zasedanjih, ki smo se jih odeležili in vsi, s katerimi smo govorili, vsi so bili zaskrbljeni nad političnimi razmerami v Albaniji. Ljudje so menili, da je stanje slabo, to je bilo vsaj do novembra. Sedaj pa smo tukaj, da vam zagotovimo, da dialog ki je bil sklenjen na osnovi konsenza iz novembra, poteka naprej. Razlika med tem, kar se je dogajalo pred dvema letoma in kar se dogaja sedaj, je zelo velika. Reforme jemljemo zelo resno in mislim, da sicer imamo še dolgo pot do cilja, ampak za vas imam prošnjo, prosim vas, da nas sodite o tem, kaj smo dosegli in da nas sodite tudi po tem, kaj nas še čaka. Pristop komisije mi je zelo všeč. Lepo prosim, da smo ozrti naprej in da se ne oziramo nazaj na tiste vprašanja, ki so nas delila in združevala. Hvala. Hvala lepa našim albanskim gostom za to, da so podali pregled političnega stanja v Albaniji in hvala, da ste nas pomirili, da ste zavezani k demokraciji, k evropskim integracijam in k regionalnemu sodelovanju. Najprej ima besedo gospod Kukan, on je predsednik delegacije za Albanijo in on je tudi sprožil razpravo danes. Hvala lepa. Res je zelo lepo videti naše goste iz Albanije tukaj in da vsi sedijo za isto mizo. Mislim, da je to pozitiven znak. Kratek bom, zato ker drugače bi se moral ponavljati. Lepo je slišati dobre novice iz Tirane. Zadnji čas je že. Čas hitro teče, čakajo nas predsedniške volitve, čaka nas poročilo o napredku, zato potrebujemo konkretne in oprijemljive rezultate. Zadovoljni smo, da politične stranke izvajajo dialog. To je zelo dobro. tudi tista stara praksa, da bi vedno krivili drugega, zato ker nečesa ni bilo mogoče doseči, zato da bi intenzivirali politični dialog, da tega ne izvajamo več. Lepo je, da sedaj vse skupaj poteka v duhu sprave in da se napredek dosega. Mislim, da bo napredek mogoče doseči le tako. Pohvaliti želim tudi delo gospoda Sanina, generalnega direktorja, ki redno obiskuje Tirano in Albanijo, da govori z različnimi političnimi stranmi. Tudi komisar Füle je podal odličen govor v albanskem parlamentu, zato mislim, da bi morali to energijo in ta zagon spremeniti v konkretne ukrepe. Morda se ponavljam, ampak pozitivno nemiren sem. Res si želim, da bi vaša država dosegla napredek. Jutri bomo dobili sklepe Sveta za zonanje zadeve. Te sklepov sicer še nisem videl, ampak prepričan sem, da bo spet pisalo, da šele ko bodo te reforme izvedene, bo mogoče doseči napredek. Še eno spodbudo imate 100. obletnico obstoja države in mislim, da bi bilo najboljše darilo za vašo državo in za vaše državljane, če bi država dobila status kandidatke. Prav gotovo mi ni treba ponavljati, kako zelo je Evropski parlament pripravljen sodelovati in tesno podpirati vaša prizadevanja, to smo že večkrat pokazali. Moje edino sporočilo je, da smo zelo zadovoljni, da se stvari spremenjajo na bolje v Albaniji. To so zelo dobre novice. Še bolj zadovoljen pa bom, če bo to postal stalni trend v prihodnosti. Hvala. Hvala lepa, gospod Kukan, za te pozitivne besede. Gospod Huntis pa je poročeval iz Albanije. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Tudi sam pozdravljam tukaj namestnika premijeja in zunanjega ministra, pa tudi ministrico za zunanje oziroma evropske zadeve in tudi predsednika parlamentarnega odbora za evropske integracije. Pozdravljeni v Evropskem parlamentu in hvala za vse informacije, ki ste nam jih podali v zvezi s koraki, ki jih sprejemate za to, da bi Albanija izpolnila merila Evropske unije. Zagotavljam vam, kako je povedal gospod Kukan, da si ta odbor in parlament nasloh želi da bi imeli možnost poslati pozitivno sporočilo ljudem v Albaniji, zato da bi vam povedali, da boste vi, država kandidatka, prav takrat, ko boste obeleževali stoto obletnico svoje države. Dosegate napredek, koraki so v pravo smer, sami pa vam želimo pomagati, da rešite še odprta vprašanja. Danes govorimo o dogodkih v Albaniji in nekaj vprašanj imam za vas, gospod namestnik premijeja in gospod ministrica za evropske integracije. Jasno je, da se je politično ozračje izboljšalo. Ne bom se spuščal v podrobnosti, gospod Kukan je prav tako zadeve ocenil enako. Kmalo pa vas čakajo tudi predsedniške volitve. Povejte mi, prosim, ali menite, da obstaja možnost, da bi našli neke vrste spravno rešitev glede izvolitve predsednika ali bodo politične stranke lahko našle rešitev za to vprašanje. Drugič, slišal sem nekaj o tem, da bi prišli na bolj demokratičen volilni zakonik. Zakaj tukaj prihaja do zamud in kakšne so težave? Vam lahko pomagamo? zanima me, kaj lahko Evropska unija stori tukaj. In še nekaj, ne želim biti predolg, zato ker vem, da želijo spregovoriti tudi drugi kolegice in kolegi. Nekateri dokumenti so na voljo že več mesecev, zanima pa me, zakaj se pojavljajo težave pri podpisu teh dokumentov. mi smo sicer zainteresirani za to, ampak naš odbor si želi, da bi čim prej lahko poslali dobre novice. Zato je tako pomembno, da pokažete, da so ljudje v Albaniji pripravljeni storiti potrebne korake in da so tudi politične stranke pripravljene storiti potrebne korake. To bi lahko pomagalo pri tem, da bi bilo sporočilo za Albanijo zelo pozitivno in Albanija bi bila potem na boljšem. Hvala. Mister. Hvala lepa, gospod Huntis. Sedaj pa ima besedo gospod Ruček, ki je predsednik delovne skupine za Balkan. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Dobrodošli, naši albanski prijatelji dolga leta smo pozivali k temu, da bi večje stranke v Albaniji sodelovale. Zelo zadovoljen sem, da vas vse tri vidim tukaj. Zadovoljen sem, da so tukaj tako predstavniki stranke na oblasti, kot tudi opozicije. Od novembra je prišlo do velikih sprememb v Albaniji. Da, to drži. Posledica tega pa je oziroma razlog za to pa je sodelovanje med političnimi strankami, med vlado in opozicijo. In na osnovi tega sodelovanja lahko tudi v civilni družbi opazimo velik napredek v zadnjih šestih mesecih. Omenili ste 12 ključnih prednostnih nalog, omenili ste nacionalni akcijski načrt, tudi delovna skupina o parlamentarnih reformah, omenili ste vse reforme, ki jih je treba uvesti. To je reforma pravosodja, reforma javne službe, javnih uslužbencev, reforme na področju boja proti korupciji in organiziranemu kriminalu. Veste torej, kje so potrebni ukrepi, ampak podariti želim troje. Največja pomakljivost v zadnjih letih so bile volitve. Kadarkoli so bile v Albaniji volitve, se je pojavil potencial za spor. Sedaj pripravljate reformo volilnega zakonika. Priporočam vam, da sprejmete priporočilo Ouseja in Odhirja, kajti Reforma volilnega zakonika mora biti takšna, da se bodo z njo strinjale vse večje politične stranke v Albaniji. In najbolj pomembno je to, da bodo pri naslednjih parlamentarnih volitvah zadeve tekle gladko. Mednarodna skupnost in Evropski parlament morajo videti, da je prišlo do napredka. Vsaj, kar zadeva izvajanje tega volilnega zakonika. Pred parlamentarnimi volitvami pa bodo predsedniške volitve. Ni odvisno od nas, da vam povemo, koga morate izvoliti. Zmagovalca bodo izbrali Albanci sami, ampak pridružujem se svojim kolegom pri pozivih, da naj Albanija doseže napredek in da naj bo izvoljen nekdo, ki ne bo delil družbe, naj bo izvoljen nekdo, ki bo družbo združil. Zunanji minister je omenjal tudi regionalno logo. Mislim, da lahko Albanija veliko doseže tudi na tem področju. Na Zahodnem Balkanu obstajajo težave, to še vedno drži, Albanija pa lahko veliko doprinese, še posebej kar zadeva nekdanje Jugoslovansko republiko Makedonijo in pogajanja med Prištino in Beogradom. Želim si, da bi regionalna zunanja politika Albanije še naprej bila aktivna in da bi dosegli napredek tudi na tem področju. Albanija je država, ki ne povzroča težav. Mislim, da bi morala okrepiti svojo logo, ki je konstruktivna in usmerjena v mir. imam pa vprašanje. Organizacije za otroke so navezale stike z mano, pritožile so se, da še vedno prihaja do zlorab otrok. Ogledal sem si poročilo UNICEF-a za leto 2011 in problemi res še vedno obstajajo. Ne vem, ali ste mi pripravljeni odgovoriti na to vprašanje, ampak povdariti želim, da bi tudi to morali vključiti v svojo agendo reform, ko govorite o diskriminaciji in tako naprej. Ne smete pozabiti na otroke. Vsi morajo imeti korist od napredka v Bolgariji tudi otroci, kajti otroci so prihodnost Albanije in Evrope. Na koncu vam želim povedati tudi, da vem, da boste kmalo praznovali stoto obletnico Albanije. Upam, da boste dobili tudi pozitivno poročilo o napredku in upam, da vam bomo mi lahko pomagali na poti da dosežete status kandidatke. Like Mr... Hvala lepa, sedaj bo gospod Bilder. Ja, vel, eh, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Pozdraviti želim albansko delegacijo, prihajam iz Nizozemske. Nizozemci, vas podpiramo imamo tudi nekaj pobud nevladnih organizacij in z tega vidika mm, imam za vas dve kritični vprašanje. Prvo vprašanje zadeva pravno gotovost državljanov v vaši državi. Sveda je neodvisnost sodstva zelo pomembna, ampak pomembno je, da imajo državljani dostop do pravnih sredstev. V časopisu sem prebral da morajo državljani v Albaniji plačati 90 evrov, če želijo imeti dostop do pravnika ali sodnika. Tega si veliko ljudi ne more privoščiti. Ljudje pravijo, da je to škandal. To je prvo vprašanje. Kakšen dostop imajo državljani v Albaniji do pravosodnega sistema? To ne zadeva delovanje pravosodnega sistema, ampak samo dostop do pravosodnega sistema. In še naslednje vprašanje. Pred nekaj leti sem se že obrnil na komisarja za širitev. Veliko krat dobim zaskrbljujoča poročila o krvnem maščevanju. Stotine družin trpi zaradi krvnega maščevanja. Zanima me, kaj parlament dela zato da bi to preprečili. In še zadnja točka, s tem se ukvarjajo tudi nizozemski pravniki, namreč, da nekateri Albanci ne želijo zapustiti nizozemske zato, ker se bojijo, da jih v Albaniji čaka krtno maščevanje. Hvala. Gospod Vigenin. Hvala lepa hvala, gospod Hočimato, gospod Brego in gospod Bušati. Hvala, da ste med nami in hvala, da ste nam posredovali te informacije. Škoda, da med nami ni več kolegic in kolegov z naše strani. Glavne politične skupine v Evropskem parlamentu so zelo veliko vložile v to, da bi dosegli ta rezultat in tudi Evropska komisija je opravila zelo veliko dela. Razmer V Albaniji ta trenutek so posledica dela vseh institucij. Po drugi strani pa smo previdno optimistični, zato ker si želimo videti konsistenten napredek. Še vedno je treba sprejeti pomembne odločitve, volilni zakonik, izvolitev predsednika in upamo, da boste našli kandidata. s katerim se bo strinjala velika večina albanskega parlamenta, kar zadeva volilni zakonik. Pogosto govorimo o tem, da bi morali paziti, da v novne, novem volilnem zakoniku ne bo prišlo do možnosti ponovitve dogodkov iz zadnjih volitev. To pomeni, da morate biti previdni, to pomeni, da morate previdno razpravljati o, tej, o tem novem zakonu, vendar, da ne smete niti predolgo odlašati s prijetjem tega zakona. Sprejeti ga je treba čim prej. Za vas imam eno vprašanje, ki ni povezano toliko z Albanijo, ampak morda vprašanje za vas, gospod Hačimasto. Do kolikšne mere etnični spori v Makedoniji vplivajo na Albanijo? Kako Albanci gledajo na to? Zakaj vas to sprašujem? Če si pogledamo regijo, vidimo, da impulzi nestabilnosti prihajajo iz različnih delov Balkana in upam, da Albanija lahko nasprotuje tem valovom, tem impulzom. Upam, da lahko Albanija prispeva k stabilnosti in upam, da lahko opravi vlogo stabilizatorja. To je zelo pomembno, še posebej sedaj, ko govorimo o Kosovu, pa tudi ko govorimo o Makedoniji. Hvala. Much, Hvala lepa, gospod Vigenin. Zadnji je gospod Hristogolos. Thank you very much, Mr. Chairman. Hvala lepa, gospod uh, eh, predsedojoči. Vprašanje imam za vas. Med 12 ključnimi nalogami ne omenjate zaščite okolja. Mislim, da moramo to prednostno nalogo prav gotovo vključiti. Zaščita okolja ni pomembna le z vidika okolja, ampak je to tudi dejavnik sodelovanja v okviru družbe in med različnimi državami v posameznem območju. Mislim, da moramo tudi v Albaniji okrepiti prizadevanje za zaščito okolja. Hvala. Hvala lepa, to je bil zadnji prispevek z naše strani. Sedaj pa dajem možnost našim gostom, da odgovorijo na vprašanja. Najprej namestnik ministra, hvala. Hvala lepa, zahvaljujem se vsem poslancem in poslankam, ki so podali komentarje. Bili ste pozitivni, pa tudi realistični. Stanje v Albaniji je takšno, kot je, možnosti za napredovanje pa še vedno so. Leto si želimo doseči status kandidatke. Zahvaljujem se vam tudi za vprašanja, ki ste jih zastavili. Mislim, da bomo tako lahko razjasnili nekaj pomembnih dogodkov v Albaniji. Albanija se približuje Evropski uniji. Govorili smo o 12 ključnih nalogah oziroma o akcijskem načrtu za integracijo, ki ga imamo. Naj bom bolj um, konkreten. Odgovoriti želim na vprašanje, ki ste mi jih zastavili. Najprej smo slišali vprašanje gospoda Huntisa glede predsedniških volitev. V zvezi s tem sem želel podati svoje stališče. Tudi gospod Bušati in gospod Brego sta podala svoje mnenje. Menimo, da bo to postopek, ki bo razumen, ki bo temeljil na pogajanjih in ki bo spoštoval ustavo. Tako vse poteka izvolitev predsednika, ampak spoštovali ne bomo ustave samo po črki, ampak tudi po duhu. Izvolili bomo predsednika, ki bo nadstrankarski. Izvolili bomo predsednika, ki bo sposoben opravljati zelo pomembne institucionalne naloge v zvezi z varnostjo, zonanjo politiko, pravosodjem. Pripravljeni smo poskrbeti, da se bo to zgodilo. Zaenkrat še potekajo dogovori med parlamentarnimi strankami. Premijer bo k malu začel pogajanja z vsemi parlamentarnimi strankami. Kakor sem dejal, to bo zrel proces, ki bo ustavo spoštoval tako v duhu, kot tudi po črki. Kar zadeva reformo volilnega zakonika. Gospa Brego je povedala, da komisija za reformo volilnega zakonika že obstaja in da ostaja še določena odprta vprašanja. 95 odstotkov predlogov sprememb smo rešili, o njih smo se dogovorili. Obstaja vprašanje v zvezi z osrednjo volilno komisijo. Rečem vam lahko, da je to postopek, ki še teče in tisto, o čemer se bomo dogovorili na sestankih, bo sporočeno tudi vam. O osrednji volilni komisiji vam ne morem povedati več, zato ker rešitve v zvezi s tem še nimamo, ampak zagotavljam vam, da obstaja pripravljenost, da vsa odprta vprašanja rešimo čim prej z najboljšo možno prakso po najboljših mednarodnih standardih in seveda tudi v skladu z OSEM in vašimi priporočili. Kar zadeva popis prebivalstva, gospod Huntis, če sem vas pravilno razumel, želim povedati, da bomo do septembra imeli rezultate tega procesa. Ta proces je bil izveden v skladu z najboljšimi praksami in standardi mednarodne skupnosti v zvezi z temi procesi. Gospod Ruček, zloraba otrok. Nikoli se še nismo ukvarjali s tem vprašanjem, ampak vsekakor pa želimo okrepiti zaščito otrok. Sprejeli smo določene zakone, naprimer zakon o pravicah otrok je že bil sprejet, strategija za zaščito otrok je že bila sprejeta in za obdobje leto, od leta 2012 do 2015 imamo strategijo, kakor sem že dejal, pravno ozadje torej obstaja in seveda imamo tudi svet o zaščiti pravic otrok z vsemi temi zadevami. Se bomo še naprej ukvarjali, vprašanje pravne gotovosti in dostopa do pravosodja. Vsak državljan lahko uživa v storitvah, ki jih pravosodni sistem ponuja. Vsak državljan ima dostop do pravosodnega sistema, nobene diskriminacije tukaj ni. Kar zadeva krvno maščevanje, številke, ki smo jih danes slišali, so pretirane. Primerov je mnogo manj in ti primeri so vodili tudi do tega, da so nekateri ljudje zaprosili za politični azil. Konkretni primer je Švedska. To so resni primeri. Poskušamo storiti vse, da bi državljane bolje obveščali o tem, ampak verjetnost, da bi krvno maščevanje navedli kot možnost ali razlog za iskanje političnega azila je zelo velika. Vsekakor pa mi izvajamo prizadevanja na tem eh, področju. In povem vam lahko, da smo leta 2011 po uradnih podatkih albanske policije imeli le pet primerov krvnega maščevanja. To seveda ni pojav, ki si ga želimo videti v družbi, ampak številke so mnogo niže, od teh, ki smo jih slišali danes. Gospod Vigenin je postavil vprašanje, kakšen vpliv imajo etična trenja v Makedoniji na nas. Tesno spremljamo dogodke v Makedoniji. zaostrena retorika v zvezi z določenimi vprašanji nam ni všeč. Naše stališče je, da je treba kazniva dejanja rešiti na pravni način v skladu z organi pregona in nobenega razloga ni, da bi te incidente povezovali z etičnimi oziroma etničnimi spori. Organi pregona v Makedoniji delujejo samo na osnovi zakona in ne na osnovi kakršnih drugih vzgibov. Ampak tudi v Albaniji imamo minimalno raven retorike, ki se je prikradla v našo državo To retoriko izvajajo predvsem stranke, ki niso v parlamentu, institucije v Albaniji pa trdno zagovarjajo stališče, da se moramo to vrstnim dogodkom izogibati. Delujemo na osnovi pomembne platforme, to je sporozum iz Ohrida, zagotavlja sobivanje v družbi, in tudi možnost dodatnega in hitrejšega napredka na poti k Evropski uniji. Okay. On environment. Uh... Glede varstva okolja. Vem, da poteka proces, ki zadeva približevanje evropskemu akiju predvsem, ko gre za upravljanje eh, z odpadki, ko gre za eh, varstvo okolja in zraka. To je za Albanijo zelo pomembno. Okolje se nam zdi ključni dejavnik pri trajnostnem razvoju države, zato se s tem vse čas ukvarjamo in to se odraža tudi v pravni podlagi za področja, ki sem jih omenil. Rezultati eh, bodo šele vidni, proces torej še poteka in splošno mnenje je, da smo na pravi poti, ko gre za varstvo okolja. Eh, v zvezi s politiko, dokumenti in pa tudi s konkretnim izvajanjem. Hvala. Hvala eh, podpredsednik vlade, bi še kdo kaj povedal, še kdo od drugih dveh gostov, prosim. Hvala, rad bi se zahvalil spoštovanim članom tega odbora za njihove podatke, za njihov odziv na razvoj dogodkov v Albaniji. Ne bom interpretiral tega, kar ste vi tukaj povedali, ampak prisluhnil sem vam in rekel bi, da od Albanije pričakujete neke konkretne rezultate, vsaj tako je bilo povedano. Eh, poleg tega dvomite v določene zadeve in želite si še nadaljnih sestankov, kjer bomo govorili v preteklem času glede tega, kar smo že dosegli in ne v prihodniku. Jasno je, da obstajajo štiri ključna področja, kjer je še treba opraviti določeno delo, je eh, volivna reforma. Je eno takih področji. Eh, ne želim tega predstavljati v luči predlogov sprememb, eh, ki so bili predloženi in v luči parlamentarne reforme. Volivna uprava, to je bila najšipkejša točka Eh, še posebej, ko je šlo za uh, volitve v Tirani. Tega se zavedamo in to želimo popraviti za predsedniške volitve. Potem imamo še dve odprti vprašanji, za kateri upamo, da ju bomo nekako rešili skupaj uh, z vodilno večino. Eh, član z nizozemske je spraševal o dostopu do pravosodja. To je zelo pomemben vidik in to smo odrazili oziroma se odraža tudi v poročilo napredku Evropske komisije. Tukaj eh, ne bom govoril o politiki, o politični situaciji v Albaniji. Mi smo glasovali proti temu zakonu zaradi resnice, ampak po drugi strani verjamemo, da problemi v pravosodju v Albaniji, da so veliko bolj zapleteni kot samo dostop do pravosodja. To je kritičen element ključnega pomena, ki ga je treba rešiti eh, tudi z drugimi deli zakonodaje oziroma z drugimi zakonodajnimi akti. In te je treba sprejeti in potem izvajati. Četrto področje pa so človekove pravice in pa reforme v zvezi s tem, predvsem, ko gre za invalidne osebe, ko gre za romsko skupnost. Tukaj moramo delovati skupaj in politično podpreti vlado pri izvajanju in pri reševanju teh področji. Na ta način torej jaz vidim situacijo oziroma še nadaljni razvoj dogodkov. Na ta način bomo tudi dosegli konkretne rezultate pri 12 prednostnih nalogah, ki so ključnega pomena za to, da eh, država dobi status kandidatke. Hvala. Hvala našim gostom iz Albanije. Želim vam veliko uspeha eh, za vašo državo, želimo si tudi poštene predsedniške volitve in pa potem lepo praznovanje stote obletnice vaše neodvisnosti. Hvala. So, colleagues, Dragi kolegi, še zadnjo točko imamo na dnevnem redu za danes popovdne in ta je zelo pomembna. Gre za proračun 2013 eh, in za mandat za trialog. Kolegi, lahko začnemo s to točko. To bo prva izmenjava mnen eh, v odboru AFET o proračunu za leto 2013. Komisija je konec aprila predstavila osnutek proračuna eh, za leto 2013. In namen današnje razprave je, da podamo mnenje za eh, mandat za trialog, ki se ga bo udeležila tudi skupina iz parlamenta in sicer bo šlo za proračun za leto 2013. To je predhodno mnenje in sledilo bo naše mnenje o proračunu za leto 2013, poročevalka je gospa Jeten Meki, ki bo danes predstavila osnutek svojega mnenja, ki ga je pripravila skupaj z Giovannijem Lavijo. Gre pa za proračun 2013, tretji oddelek oziroma tretji del. Besedo pa kar predajem gospe Jaten Meki, da predstavi svoje poročilo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 zelo malo časa imamo na voljo. Poročilo Lavija je bilo predstavljeno prejšnji teden. Zato nisem uh, želela predstaviti uh, svojega dokumenta, preden eh, nisem dobila njegovih podatkov. Torej, časovnica, kot sem rekla, je zelo tesna, vendar verjamem, da nam bo vseeno uspelo. In kmalo bomo lahko tudi glasovali o tem poročilu. Na začetku bi vam rada predstavila ozadje. Gre za vzdušje, ki smo mu trenutno priča. E, to je pa vsem drugačno od vzdušja še pred nekaj leti. Zdaj e, morajo države izvajati trdo proračunsko disciplino in Evropska unija tudi poziva e, k proračunski disciplini in varčevanju. imamo tudi določene zglede, ki jih moramo upoštevati. To je za nas eh, kar velik izziv, lahko pa se izkaže tudi kot zelo koristno. Zaradi težav moramo razmišljati o strateških prednostnih nalogah. In ko nimamo dovolj sredstev za vse, potem pač ne moremo Eh, vsega storiti. Eh, tako je kot pri drugih izzivih, naprimer z zunanjo politiko in upam, da bomo dobro razmislili o svojih prednostnih nalogah, naprimer, ko gre za varnost. Potem bomo lahko dosegli določen učinek. Toliko torej o ozadju. Delo tega odbora je, da okrepi politična sporočila. Prizadevati si moramo za to, da bomo našli prave rešitve za proračun. Zato iz vseh teh razlogov Eh, lahko to postane zdaj eh, drugačna naloga, kot eh, je bila še pred nekaj leti, ko časi niso bili tako težki. Vsi vemo, da zunanja politika ni ravno v središču prioritet evropskega proračuna. Mislim, da bi tudi naš odbor eh, kljub vsemu lahko podal koristen prispevek v zvezi s tem. Zdaj je pred nami zelo pomemben sedemletni cikl. Ne vem, ali eh, so bile v osnutek proračuna vključene vse predvidene prioritete. Imamo problem rasti in moramo se vprašati, zakaj je do tega prišlo. Stvari so seveda občutljive, ampak mislim, da se moramo vseeno vprašati, naprimer, o tem, zakaj uh, eh, Turčji vsako leto namenjamo večjo pomoč naprimer gospodarska rast v Turčiji znaša okrog 10 odstotkov, naša pa vsi vemo, kakšna je. V določenih državah eh, je prek nič odstotkov, torej je pozitivna, v drugih pa tudi negativna. Eh, vsekakor pa se ne more primerjati s turško rastjo. pomembno načelo je načelo preglednosti proračuna. Javnost in pa tudi člani parlamenta menijo, da eh, se denar včasih eh, preveč troši za zunanjo politiko Evropske unije. In pomembno je, eh, kakšen učinek ima denar, ki ga porabimo za svoje politike. Pomembno je tudi vedeti, kam ta denar gre. Tudi če vemo, kam denar gre, eh, ne vemo vedno, kakšen učinek ima in kako se porablja. Mi kot eh, posamezniki vemo, kako porabljamo svoj denar tu pa uh, ravnamo z avkoplačevalskim denarjem in uh, ne vemo vedno, kakšen učinek uh, ta sredstva prinesejo. Zato mislim, da bi morali še enkrat premisliti, kako lahko proračun postane bolj odprt. Tukaj govorim tudi o uh, naših rezervah. Učinek uh, bo večji če bomo lahko ugotovili, nadzorovali, kako se denar porablja. Torej, proračun moramo dobro organizirati. To je pomembna naloga. Olajšati moramo proračunska pogajanja s komisijo. To je torej kratek uvod. Zdaj pa se že zelo veselim vaših komentarjev. Hvala lepa. Še, madam. Hvala, gospa Jeten Maki. Zdaj sem pravilno izgovoril ime, upravičujem se za prej. Zdaj pa uh, eh, Mihajl Galer, uh, eh, poročalec v senci EPP. Naj se ti ja herra tüvet. Anneli Jettin, Mäki, alle Sprachen sind gleichberechtigt und wichtig. Vsi jeziki so uh, enakopravni in enako pomembni, zato bom spregovoril o nemščini. Hvala lepa za predstavitev, hvala lepa za vaše razmisleke. Prav je, da v tem trenutku storimo vse, zato da ne bi trošili denarja, za katerega bi javnost imela občutek, da smo pretiravali, da smo preveč potrošili. Biti moramo vedno previdni, ne glede na to, ali smo sredi krize ali ne. Previdno moramo trošiti svoj denar, tako da bomo dosegli kar največji možni učinek. Nesporno. V številnih letih, eh, ko sem že član Evropskega parlamenta, smo pri praktičnem izvajanju naše zonanje politike vedno tožili, da smo dobili premalo denarja, po pravici. Kajti želimo igrati aktivno vlogo v svetu. Zato, da bomo unija, ki je relevantna, ki lahko eh, zagovarja svoje lastne interese, in zato moramo temu nameniti tudi primerna sredstva. Za razliko od sedem let do sedemletnih programov, strukturnih skladov ali karkoli drugega, je v zonanji politiki tako, da se lahko čez noč zgodi nekaj, česar nismo mogli vnaprej napovedati in tega seveda ne moramo vnaprej načrtovati. Ne načrtujemo voja naravnih nesreč ali pa konfliktov, ali pa ne moramo načrtovati trajanja nekega konflikta. In zato je stvari zelo težko napovedati vnaprej. Zato bi sam rad izbral takšno obeseditev, ki bi po angliško, naprimer, pomenila Povdarja, da zato, da bi lahko igrali pomembno vlogo v svetu, potrebujemo zadostne sredstva v evropskem proračunu. In ko gre za vrčevanje, morda tukaj ne bi bilo zapisano general effort, torej splošno prizadevanja, ampak targeted approach across all headings, torej ciljni pristop v vseh rubrikah. Poleg tega se strinjam s tem, da bi podprli pristop Evropske komisije. da bi odpravili programe, ki se ne izvajajo dobro. Ampak mislim, da je pomembno, da komisija zadeve zadosno pojasni, da bomo lahko zadeve tudi razumeli. Kar se tiče tretje točke, mislim, da je pomembno, da pri vzhodnem in južnem partnerstvu storimo to, kar je potrebno. Kajti v obeh regijah je treba marsikaj postoriti in zato bi morali obe regiji izredno omeniti. Postavlja pa se mi sledeče vprašanje. če bi Evropska komisija znižala sredstva za južno partnerstvo v višini 3 odstotkov, ali ni to morda napačen signal. Seveda govorimo o tem, ali je eh, arabska spomlad eh, v nekaterih državah spodletela ali pa šla v drugo smer. Ampak zato mislim, da ne bi smeli krčiti proračuna v tem trenutku, kajti lahko bi izvali občutek, da se ne strinjamo s stvarmi, kako se tam razvijajo. Zato mislim, da moramo biti zelo pozorni. Uložiti pa moramo tudi veliko v to, da bodo sredstva tekla v pravi smeri. Geografske sfere pa moramo ustrezno upoštevati. Točka štiri. Zelo pogosto sem doživel, da smo premalo namenili potem pa smo vendarle morali zvišati proračun za Palestino, naprimer. Zato bi, rad, raje, zato bi raje rekel, Zato bi raje rekel, da moramo zagotoviti zadostna sredstva in tako naprej. Naslednja točka. Tukaj gre za arktično razsežnost, tukaj je govora o severu, visokem severu, ki promovira politiko visokega severa. E, to se mi zdi boljša rešitev, kajti to je nekoliko širše kot pa visoki sever in tako naprej, kot je bilo zapisano prej. Točka šest. Pomembno je, da podpremo vidnost in učinkovitost Evropske unije in sicer povsod. Da, torej, toliko z moje strani. To so bile moje prve pripombe o tem besedilu. Hvala. Hvala, gospod Galer. Zdaj bo gospod Muni z skupino socialistov. Hvala, predsedujoči. Presenečena sem nad mnenjem gospe Jetenmaki, ki je tudi lani sodelovala pri pripravi proračuna za uh, zunanje zadeve. Mislim, da se vsi strinjamo, da je treba ohraniti uh, proračunsko disciplino, ampak to ne pomeni, da se odrečemo politiki, da se odrečemo ambiciji Evropske unije, da je. Uh, relevanten akter na globalni ravni. In zato imamo letos pred sabo poročilo, eh, ki ga bo parlament dal komisiji. Eh, in to poročilo je v nasprotju z vsem, kar smo zagovarjali v prejšnjih letih. To je povedal tudi eh, gospod Galer. Oddelek 4 je prejel veliko premalo sredstev. Če želimo relevantno zunanjo politiko Evropske unije, potrebujemo zato tudi zadostno financiranje. Potem preglednost, seveda se strinjamo s tem, tukaj se strinjamo z gospo uh, eh, Jatenmeki, vendar to ne pomeni manj stroškov, to pomeni, da se na bolj viden način in učinkoviteje uporabljajo sredstva. Potem še enkrat, ne moremo reči, da je treba zaradi varčevanja zmanjšati mm, sredstva za zunanjo politiko, ampak eh, da to naredimo čim bolj učinkovito, da se Evropska unija resnično vzpostavi kot globalni akter. Zato tudi ne moremo biti veseli oziroma ne moremo reči, da se strinjamo s tem, da se zmanjšajo sredstva oziroma da se zmanjšajo eh, programi, ki niso bili dobro izvajani. Vendar to ne more veljati za vse eh, linije programov. Treba je identificirati tiste, ki resnično niso delovali in jih potem popraviti z ustreznimi ukrepi samo na področjih, kjer niso delovali. Ne moremo pa radikalno uh, in horizontalno zmanjšati sredstev za vse, vsa področja, ki jih uh, obravnavajo ti programi. Pa še nekaj me zelo skrbi. V točki dve uh, je zapisano, da komisija uh, nekako povečuje sredstva za uh, določena področja, ko komisija predlaga eh, financiranje, eh, je to na podlagi nekih eh, izračunov. V tem odboru eh, vse čas zahtevamo, da se zado, zadostno financira ta kategorija. In gre za to, da eh, tudi olajšamo pogajanja. Mislim, E, da je to tukaj zapisano neprimerno. Potem pa še točka pet, eh, arktična oziroma severna dimenzija, ta je zelo pomembna, treba jo je financirati, ampak omeniti moramo še druge dimenzije delovanja Evropske unije, ki so ravno tako pomembne. Eh, sosedska politika eh, na jugu, naprimer, politika eh, z. Eh, Eh, Latinsko Ameriko, ki je tudi vključena v strategijo 2020. Tudi ta bi morala biti zapisana v poročilu. Pa še druge politike, ki veljajo za vsi naše zunanje politike. Eh, potem mir na eh, Bližnem vzhodu. Tukaj sem istega mnenja kot gospod Galer, namreč, da je to treba drugače formulirati. Gospe Jatenmeki, se zahvaljujem za upravljeno delo vsako delo je treba priznati, ampak mislim, da bi tukaj stvari lahko izboljšali. Eh, pravzaprav bi morali stvar zastaviti povsem drugače, kot eh, je to zastavila gospa Iden Meki. Eh, mislim, da bi morali bolj sodelovati z odborom za proračun. Gospod Lavija je bolj v skladu z delovanjem našega odbora in z našimi potrebami, kot pa naša lastna poročevalka. Hvala. Hvala, gospa Muniz. Gospa Brantner za zelene. Ähm, hvala lepa. Nekaj komentarjev še z moje strani. Najprej bi se rada zahvalila poročevalki za dokument. Imela bi nekaj vprašanj. V prvem odstavku rečemo, da ne želimo izuzeti tega dela proračuna iz um, uh, vrčevanja, potem je treba tudi povedati, kje se vrčuje. Naš odbor mora postaviti prioritete. Uh, mi moramo reči, da je dobro, vrčevali bomo tu, tam. Ne moramo pa samo zapisati, da se bodo sredstva nižala, ne da bi zapisali, kje. S tem imam problem. Torej, zanima me, kaj meni s tem poročevalka, ali lahko to specificira kajti če je to kar tako zapisano, potem mi to ni všeč. Potem se strinjam za vprašanje gospe Muniz v zvezi z drugim odstavkom. Artificial increase, kje je to? Treba je natančno povedati, kje je prišlo do umetnega povečanja. To je treba natančneje opredelitvi. To je bolj vprašanje, kot pa eh, to, da, mi, da to zavračam. Potem Moja tretja točka. Povečanje plačil za, potem je tukaj pripomba v zvezi z vzhodom, ne pa v zvezi z jugom, kajti ravno na jugu prehaja do velikih sprememb. Mislim, da bi morali omeniti tudi jug, ampak kaj stoji za tem? Je razlog, je razlog političen, da jug sploh ni omenjen. Potem imam še nekaj nadaljnih vprašanj. Kjer je premalo sredstev? Naprimer, mislim, da za sosedsko politiko nimamo dovolj denarja. Potem bi rada spregovorila še o eni točki, ki jo pogrešam v poročilu. In sicer je to specifikacija stroškov službe za zunanje delovanje. Gori za povečanje v višini 5,7 odstotkov. To je omenjeno, ampak ni zapisano, odkot to povečanje. Vidimo, da v naslednjem letu a, se bo povečalo število delovnih mest Mene pa zanima, zakaj potrebujemo 11 eh, novih AD 14 mest, kajti so pa tudi kategorije, kjer ni nobenih novih eh, delovnih mest. Zakaj izključno AD 14? To je bilo moje vprašanje. Zakaj mora to biti ravno tako? Potem še ena točka, ki je tudi povezana z proračunom za službo za znanje nedelovanje. delovanje zelo se povečajo um, izdatki za varnostne storitve, za delegacije, skoraj da za 30 odstotkov. In zanima me, v katerih um, državah so stroški tako zrasli in kakšne so pogodbe tam. Nekaj pa bi rada lepo pozdravila. Tudi to se nanaša na proračun. Tukaj gre za denar, ki smo ga dali na razpolago preko, preko programov za preprečevanje konfliktov. Ta denar je bil sedaj premeščen v redni proračun, to bi rada pozdravila. To je povečanje in to podpiram. Potem pa želim še specifikacijo v zvezi s tem in unesli bomo tudi predloge sprememb v zvezi s točkami, ki sem jih omenila. Večinoma sem postavila zgolj vprašanja in mislim, da se bomo hitro lahko strinjali. Hvala lepa, gospod Brantner. Uh, Zdaj pa besedo predajam še enkrat poročevalki, če se želi odzvati na mnenja poročevalcev v senci, gospa Ekenmeki. Hvala lepa. hvala lepa za te zelo ustrezne pripombe. Te pripombe bomo nesporno lahko dobro uporabili v nadaljnih pogovorjih. Naj povem, da se nikakor ne želim oddaliti od globalne vloge Evropske unije. Lahko pa se vprašamo, kaj ta globalna vloga ta hip pomeni. Ali Evropska unija sploh ima to, ima to vlogo? In če se potem osredotočamo na nekatera področja, bi potem Evropska unija morda imela večji vpliv. da sedaj trošimo več denarja, to ne pomeni, da ga bolje uporabljamo. To lahko pomeni to, ampak ne nujno. In to ni samo vprašanje proračuna, to je načelno vprašanje v tej razpravi. Namreč, kakšno globalno vlogo ta hip Evropske unije sploh ima? Ali je ta vloga šipkejša? Ali postaja vedno šipkejša? In vprašanje je, kako bomo razpoložljiva sredstva dobro uporabili. Vprašanje je, kje naj vrčujemo, kje naj nižemo sredstva. Mislim, da bo to skupna odločitev. Tukaj ni bila omenjena arabska spomlad, ampak to ne pomeni nujno, da želimo prihraniti pri eh, sosedstvu na jugu, kajti izredno sem omenila naprimer palestince. Ampak verjetno se strinjamo, da je pomembno, da je Evropska unija tam prisotna in da ima vpliv. In seveda moramo govoriti tudi o arabski pomladi. Potem pa še vprašanje dodatnih stroškov za varnostne storitve oziroma službe. To je vprašanje, ki bi ga morali nasloviti svetu ali komisiji, tudi v zvezi s številnimi pilotnimi projekti. No, to vprašanje izogibanju konfliktov. Mm, to je vprašanje, ali ne bi bilo bolje, če bi se Evropska unija sredotočila na eh, manj točk, ampak bi tam imela večji vpliv. In morda bi bilo bolje, če bi vpliv ukrepili v bližnji okolici, ne daleč stran. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Jeten Maki. Rad bi vam podal nekaj informacij v zvezi s predlogi sprememb. Predložiti jih morate do jutri, 15. maj ob 12. In predložiti jih morate samo v angliščini, zaradi tega, ker ni na voljo dovolj časa. Še ena informacija naše naslednje srečanje jutri, 15. maj, od 5. do 6.15. Eh, namestnik ministrskega predsednika Libije in pa eh, govora bo o prihajajočih volitvah. Gospa Moniz, želite besedo? Order. Postopkovno vprašanje. Protestar. Želim protestirati ker ni tukaj nikogar iz komisije ali iz službe za zunanje delovanje. Uh, imamo pa uh, točko proračunu in oni bi morali razložiti uh, svoje mnenje glede uh, tega mnenja o proračunu, torej glede poročila. Pa še predlogi sprememb. Formulari še niso v sistemu. Uh, Danes smo imeli predstavitev poročila, predloge spremem pa pričakujete že do jutri. Pa še glede vsebine, da odgovorim gospeje Tenmeki. E, leta 2011 je Izrael uničil 59 e, zgradb oziroma e, projektov, ki jih je financirala Evropska unija. Eh, torej, moramo resnično razmisliti, kako bomo uh, namenjali denar. Za razpravo o takem mnenju potrebujemo tudi več časa in moramo tudi uh, določiti, uh, kakšno je naše stališče do vsega tega, do uh, sredstev za določene uh, projekte in za določene namene. Hvala. Eno pojasnilo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 da za predlog sprememb nimamo niti teden, rok je zelo kratek. In podpiram gospod, eh, ki je govorila pred menoj, gospod Munis. I was advised by our secretariat that Sekretariat mi je povedal, da moramo 24. maja glasovati. Torej nimamo toliko časa za predloge sprememb. Tako je. Can I say very realistically, we won't Ne bom realistična ne bomo se pogajali v sredo in četrtek, pač vas v senci se bomo pogajali naslednji teden, zato ne dela nobene razlike ali eh, rok za eh, predlog sprememb jutri ali v sredo. Dela pa to razliko za nas, kajti če, za nas je pomembno, ali je rok jutri ali pa v sredo. Okay, this... Dobro, to bom prepustil. We agree on Wednesday. So we agree on Wednesday. Torej, uh, sreda ob 12. Tako. To je bila zadnja točka na dnevnem redu. Želim vam še lepo popovdne oziroma lep večer in se vidimo jutri.